Uh, Dober dan, gospe in gospodje. Začeli bomo z našo sejo odbora za zunanje zadeve. Najprej bi prosil, da sprejmemo dnevni red. Če nimate pri pomp eh, ali predlogov je dnevni red sprijet. Kar zadeva drugo točko, nimamo posebnih sporočil. Ko se nam bo pridružil predsednik, bo morda imel kaj zapovedati. Kar zadeva tretjo točko. Gre za sprejetje zapisnikov sej 29. junija 2015, 15. julija, 31. augusta, 14. in 15. septembra 2015. Imate kakšne pripombe? Ne. Potem so zapisniki teh štirih eh, sej AFETA potrjeni. Prehajamo na četrto točko. Gre za izvajanje osvajanje in pregled strategije Evropske unije za Srednjo Azijo. To je točka na dnevnem redu. Poročevali če nas kolega Tamaš Meselič. Poročevalci v senci so prav tako tukaj. Mnenje v Deve pripravlja Žuži Šeflin in David Boreli v Fem pa Judy Gerling. Gre za obravnavo osnutka poročila, rok za vložitev predlogov o spremem pa je 17. november 2015 ob 18. je. Tukaj bomo najprej obravnavali osnutek poročilo, kar bomo kombinirali z predstavitvijo regije, strani vabljenega strokovnjaka, ki je v prvi vrsti in v tem smislu pozdravljam gospoda Jonca Bonsrapa, ki je tukaj z nami in gospoda Cercvadze, ki je prav tako tukaj in je so avtor glede strategije za osrednjo Azijo, priporočila za evropske akcije na tem področju. Pozdravljam tudi Mihajla Romanovskega, ki je prišel iz Nemškega Marsolega sklada. Pripravil je predstavitev strategije Evropske unije za osrednjo Azijo z regionalnimi akterji eh, z ideja eh, Kitajsko ter interakcijami z Evropsko unijo. Naj vas obvestim tudi o tem, da Tudi bili na prejšnjih prispevkih odbora za zunanje zadeve. Z 1. junija pod latvijskim predsedstvom. Tukaj smo imeli tudi javno razpravo gospoda Burjanja, ki je posebni predstavnik Evropske unije za osrednjo Evropo. Tudi to je potekalo 1. junija. Naj najprej predam besedo kolegu Tamašu Mesariču, ki bo predstavil s nove svojega poročila. Tamaš izvoli. Uh, uh Poskušam biti kratek, ker mislim, da je bolj koristna izmenjava strokovnjaki, kot da vam na dolgo in široko predstavim to, kar lahko preberete v osnutku poročila. Se pa zahvaljujem kolegom v sekretarijatu in vsem v naši skupini, ki so prispevali pri pripravi tega poročila. Seveda bomo odpravili tudi druge nejasnosti, za katere sem odgovoren sam, ampak izmenjava mnen je ena možnost, da odpravimo takšne nesporazume in nejasnosti. Povem, da sem imel priložnost obiska eh, regije, za kar se zahvaljujem gospegi Gula. Prav tako sem imel različne sestanke z strokovnjaki ob misiji v Srednji Aziji. Sestal sem se z različnimi uradniki, kar je pomagalo pri pripravi tega poročila. Tukaj gre za strategijo Evropske unije za Srednjo Azijo, ki je v zadnji fazi januarja 2013 Evropska unija. strategija doživela tudi poročilo o napredku. Zato se nam je zelo smiselno, da na osnovi tega poročila ocenimo situacijo, ne pa da obravnamo vse druge pomembne točke, ki se tičejo osrednje Azije, kar pa seveda ne pomeni, da to edi ni pomembni element, izporočila smo marsikaj izpostili zaradi pravil eh, glede priprave osnutka poročila, ki ima določene omejitve. Zato um, pričakujemo tudi dodatke in priloge, ki bodo pripravili kolegi. Pripričan sem, da bomo imeli tudi ustrezno izmenjavo mnen. Opozoril bi na tri zadeve v tem poročilu. Kot prvo, da pozdravljamo in to je z moje strani najpomembnejše sporočilo. V pregledu pozdravljamo to, da bi morali odnose temeljiti na diferenciranem pristopu. Tukaj gre za regijo, ki ni neka zgodovinska regija, gre za zbirko držav, ki so nekako nekako povezane skupaj zaradi zgodovine in zgodovinskih dogodkov v začetku 20. stoletja. In eh, regija so zato, ker pripadajo državam bivše Sovjetske zveze, vendar pa je tukaj veliko razlik med posameznimi državami, kar zadeva eh, varnostno strukturo, politični razvoj, demokratične strukture in podobno. Kar pomeni, da je zelo smiselno, če poskušamo obravnaviti te države bolj diferencirano, ne pa da ustrajamo na popolnem sodelovanju v regiji pri, na vseh področjih, ampak da poiščemo partnerje, ki so pripravljeni v, v posameznih projektih sodelovati. Na ta način bi lahko dosegli boljše rezultate pri sodelovanju držav v tej eh, regiji kajti koncept eh, regionalnega sodelovanja običajno ne deluje v regija zune Evrope. Poleg tega pa ugotavljamo, da je regija strateškega pomena, strateški pomen se je spremenil od leta 2007, takrat je prevedovalo vprašanje Afganistana in s tem povezanih vprašanj, zdaj pa je strateški ziv nekoliko drugačen. Vendar tega nismo poudarjali v osnutku poročila, pričakujemo pa predloge spremem drugih kolegov na to temo varnostnih eh, izzivov. Kar sem še želel podariti je, da je eh, velik problem v regiji stalno kršenje človekovih pravic eh, in eh, politični razvoj, kjer imamo eno krko izjemo, ki je Kirgizistan. Sprijetje strategije EU za osrednjo Azijo ugotavlja nazadovanje na področju vseh eh, elementov kršenja človekovih pravic oziroma spoštovanja človekovih pravic nekatere platforme celo delujejo v smislu sodelovanja, vendar pa se zadeve v regiji ne spreminja in to mora biti pomemben element za pogojevanje angažmana v tej regiji. To ne pomeni, da se moramo iz regije umakniti, saj pozdravljamo Mm, razvoj v zadnjem ciklusu, vendar pa bi se morali bolj osredotočati na posamezna področja in se povezovati z tistimi vladami, ki so pripravljene sodelovati in se boriti proti korupciji s programi, ki bodo delovali. Preden pridem na razpravo s strokovnjaki, bi še povedal, da je diferenciran pristop, ki ga predlagamo, nekaj, kar bi lahko bistveno prispevalo eh, k osreznem razmišljanju o regiji in s tem bi se uskladili tudi z stališčem Združenih eh, držav Amerike, ki po mojih izkušnjah in pogovorjih z eh, pristojnimi temelji na spodbojanju specifičnega regionalnega sodelovanja s posameznimi državami. Zato bi lahko obrali isto pot, tako da bi vodili dva usporedna tokova. Hvala lepa, gospod eh, Mesarič. Preden preidemo na naše strokovnjake, bi prosil naše kolege najprej za. Edvarda Kukarna, Kristjan Prida. Gospoda Kukarna več ni z nami. V imenu gospoda Kukarna bi se zahvalil gospodu Mesariču za pripravo poročila. E, kot pripravljalec pregleda za to področje, gospod e, Kukan pozdravlja razdelitev poročila na teme, specifično po državah, kar eh, odraža realnost eh, v tej regiji. Osrednja Azija je regija z različno dinamiko, zato potrebujemo prožen oziroma fleksibilen pristop eh, do sodelovanja. Gospod Kukan bi rad izpostavil tri zadeve. Prvo, Evropska unija in služba za zunanje delovanje morajo biti bolj koherentni, bolj koordinirani. To bi pomenilo bolj učinkovito rabo naših orodij za zunanjo politiko, naprimer za spodbujanje izobraževanja, spodbujanja stikov med ljudmi na področju eh, upravljanja z mejami, boja proti trgovanju z drogami. Nekatere države v regiji bi morali eh, priznati, bi morali priznati status za konstruktivnim dialogom z urodi, ki jih imamo na volje in na osnovi elementov, kot so pravna država, spoštovanje človekovih pravic in podobno. Države v regiji treba spodbujati k regionalnemu sodelovanju in medsebojnemu povezovanju države se soočajo z mnogimi podobnimi problemi, tako da bi bilo regionalno sodelovanje možna pot naprej. Gospod Kukan v tem smislu meni, da ima Evropska unija veliko dobrih praks, ki jih lahko deli z našimi partnerji v Srednji Aziji. In eh, bo predložil celo vrsto predlogov sprejem, tako da bi na koncu dobili uravnoteženo besedilo. Hvala lepa. Merci beaucoup, Christian. Hvala lepa, Kristjan. Zdaj pa bom predal besedo našim poročevalcem Senci za Alde, gospod Nard. Senart, la parola te vu. Gospod Nard, beseda vaša. Ah, après. Ah, ok, pardon. Kasneje, prav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 Fride uh, že zadnjih sedem let spremlja izvajanje Evropske strategije za Srednjo Azijo. Ob tej priložnosti moram priznati, da smo sledili tudi osnotko poročila Evropskega parlamenta, za katera smo, ga smo pravkar izvedli in ima nekaj zelo pomembnih točk, ki jih bom tukaj tudi izpostavil. V zadnjih sedmih leti je bila Evropska unija dokaj uspešna pri vzpostavitvi eh, določenih institucij v Srednji Aziji in eh, spodbujanjem eh, odnosov med državami v Srednji Aziji. Sploh odnosi z Kazahstanom so se razcveteli v zadnjih letih. Imamo pa tudi drugo plat in sicer imamo področje, kjer sploh eh, ni nobenih eh, odzivov. Regija je postala vedno bolj nestabilna v zadnjih eh, letih. Demokracija se čuti kot grožnja. Človekove pravice so v nazadovanju oziroma njihovo spoštovanje v nazadovanju. Kar zadeva mednarodne odnose z Srednjo Azijo, je to zelo težavno. Večina močnih zunanjih eh, akterjev v osrednji Aziji, gledam na širše interese, Zirja ima svoje poglede, Kitajska ima svoje gospodarske interese, ki jih uveljavlja z veliko financiranja z izvajanjem svoje politike brez ustrednih dokumentov. Evropska unija pa ima mm, strategijo za sedmimi prioritetami, od katerih nekatere sploh niso realistične. Problem za Evropsko unijo pa je po mnogih pregledih in po mnogih letih v tem, da, zelo tež, da se zelo težko omakniti iz te strategije. Torej, ali imamo neko politiko, od katere ne moremo odstopiti, ali pa imamo pravo strategijo eh, z cilji, ki jih je mogoče tudi izmeriti. Popolnoma se strinjam s poročevalcem v tem, da je prava pot spostavljanje eh, bilateralnih odnosov. Kazahstan je najpomembnejša država za Evropsko unijo, vsaka država članica se želi tam uh, spostaviti eh, veleposlašnico, veleposlaništvo zaradi ekonomskih interesov. Kazahstan je bil nekoliko odmaknjen iz evropske strategije in postal direktni partner. V Kirgistanu smo veliko upali na demokratizacijo te države, ampak celoten proces je zdaj ogrožen. Država postaja eh, vse težavnejša. veliko upanja pa smo vlagali v demokratične volitve, ki so bile izvedene pred kratkim. V Kirgistanu se združujejo vsi problemi v Srednje Azije, glede vodnega gospodarstva, konflikti z Afganistanom kot uh, sosedo ter težave z slabimi odnosi s sosednjimi državami. In seveda tudi trgovanje z mamili, kar je velik problem. Turkmenistan, ena najbolj zaprtih držav na svetu, verjetno najbolj zaprta država po Severni Koreji. Evropska unija ni eh, spostavila delegacije v Turkmenistano. To se mi zdi nekoliko čudno, kajti eno osnovnih. Eh, ne, Od osnov za to strategijo je bila energija. Če si želimo kakšne koli povezave z Srednjo Azijo na področju energetike, poleg Kazahstana, bi se morali vrniti na Turkmenistan, vendar pa nismo nič vlagali v odprtje delegacije v Turkmenistano. Uzbekistan, peta in zadnja država v tej regiji, je zelo problematična. Imamo sankcije proti tej državi po masakru v Andižonu. 2008, odpravljeno leto 2009, od tleji je Evropska unija vzdrževala delegacijo tam, vendar pa odnosi eh, niso najboljši. <clears throat> Kar zadeva regionalno sodelovanje, tukaj sem dokaj skeptičen. Mislim, da tukaj potrebujemo pravo oceno tega, kar počnemo. Mi imamo program eh, za pravno državo, za izobraževanje, za okolje. Poleg tega pa imamo velike investicije za programe eh, nadzora nad mejami. Resursi pa so zelo omejeni in rezultati so zelo omejeni, sploh ker te države ne sodelujo med seboj in nimajo nekega pravega regionalnega sodelovanja, ki eh, bi se naravno razvijalo in ga morajo vzpostavljati te države, ki prihajajo od zunaj. Zato bi se želel jasno revizijo teh programov ki jih je treba oblikovati bolj fleksibilno, bolj prožno. Eh, ni nujno, da vključimo samo teh pet držav, lahko vzamemo tri eh, osrednje azijske države skupaj za Mongolijo ali pa za Azerbajdžano ali z katero drugo državo, toliko o prožnosti, o fleksibilnosti. In še o nečem bi spregovoril in sicer razvoj in pomoči Evropske unije med 2007 in 2013 je Evropska unija vložila 750 milijonov v Srednji Aziji, podvojeno so to še države članice, za pet držav v Srednji Aziji. Iz tega se je Evropska unija marsikaj naučila in pripravila novi načrt za investicije za naslednjih sedem let, ki se osredotoča samo na štiri države in v kratkem tri države, kajti Kazahstan ne bo dobil neposrednih sredstev in Turkmenistan verjetno tudi ne, zaradi tega, ker se jim je dohodek povečal. Evropska unija ima danes manj prioritet, vključenih v ta načrt. Imeli smo veliko prioritet za zelo malo denarja in zato za zelo malo učinka, zdaj se to spreminja. Se pa je vsota povečala 750 milijonov na eno milijardo za naslednjih sedem let. Imam tri vprašanja, na katere je treba najti odgovor. Kakšen je namen eh, tega povečanja sredstev, če vemo, kako težko je delati na razvojnih zadevah v Srednji Aziji? Tam je korupcija zelo razširjenja. In eh, eno in pol držav smo izločili za naslednjih sedem let, zakaj torej toliko povečanja sredstev za investicije. Potem pa še sektor s eh, koinvestiranjem proračuna. Mislim, da je Evropska unija poleg eh, svetovne banke edina, ki ima eh, sektorski proračunski, sektorsko proračunsko podporo v Tadžikistanu, na primer, ki je ena od najrevnejših držav v regiji mogoče bi morali imeti bolj praktičen pristop, kar bi prineslo boljše rezultate. In potem imam še vprašanje glede Uzbekistana. Ta država eh, praktično ni dobila nobene razvojne pomoči od Evropske unije ali drugih donatorjev. Kar naenkrat pa dobi 186 milijonov za naslednjih sedem let. Eh, kakšen je namen vsega tega? nekdo v Defku mi je povedal, da gre za preračun glede na število prebivalstva in stopnjo razvoja države, torej čisto tehnični pristop. Te Na te zadeve mora Evropska unija najti nek odgovor. To je seveda tudi tesno povezano s politično strategijo, ki se trudno ocenjuje. Za zaključek, eh, torej tri področja, na katere bi se rad osredotočil v naslednjih letih, ko gre za te države, bilateralno sodelovanje, ki temelji na demokratičnih vrednotah in človekovih pravicah. Eh, več o tem bomo izvedeli gospe Mrescvace. Potem imamo reformo varnostnega sektorja in preprečevanje konfliktov. To je regija, ki je zelo izpostavljena možnim eh, sporom naslednjih letih. Evropska unija mora tukaj izkoristiti eh, svoje, svoje urodja za pripričevanje konfliktov in potem imamo še pomeno področje izobraževanja, to je prihodnost eh, osrednje Azije. Na tem področju lahko Evropska unija res nekaj naredi. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, gospod Bonstra, tudi zato, ker ste se držali odmerjenega časa gospa Cervaca je naslednja. Hvala lepa. Regija v Srednje Azije je verjetno ena najbolj kompleksnih regij na svetu. Pet držav v Srednje Aziji. Pogosto veljajo za avtoritativne ali pol ali avtoritativne po uvrstitvi Freedom House. -a. Imamo tudi v Uzbekistanu delo otrok, v Tačikistanu, Kirgistanu imamo katastrofalno stanje človekovih pravic. Demokracija človekove pravice in dobro upravljanje so prioritete v strategiji Evropske unije iz leta 2007. Napredek na teh področjih je bil zelo skromek. Področje človekovih pravic ni nekaj abstraktnega deluje samo z funkcionalnimi institucijami, neodvisnim sodstvom in pravno državo. Samo na ta način lahko garantiramo spoštovanje človekovih pravic. Medtem ko Kazahstan gospodarsko napredoval in eh, postaja konkurent eh, ostalemu svetu, ima pa slabe rezultate na področju spoštovanja človekovih pravic, spoštovanja svoboščin in spostavljanja demokratičnih institucij Kyrgyzstan ki naj bi bila najbolj odprta država v tej regiji in ima parlamentarni sistem, razmišlja o restriktivnih zakonih z kriminalizacijo LGTB skupnosti v zadnjih letih. Islamska stranka v Tačikistan je druga največja stranka v eh, državi, edina islamska eh, stranka, ki je izgubila eh, zastopstvo na marčevskih eh, volitvah v letu 2013. Vrhovno sodišče v Tadžikistanu je gotovilo, da je, mora biti islamska stranka prepovedana in uvrščena na črni seznam, črno listo kot teroristična organizacija. Turkmenistan je ena najbolj zaprtih eh, držav v tej regiji in jo je mogoče primerjati samo še Severno Korejo. Imamo pa še nekaj neodvisnih eh, novinarjev, ki vztrajajo pri svojem delu, vendar to delo oblasti močno nadzorujejo in to se nadaljuje tudi v sedanjem sistemu v Uzbekistanu. Ena najbolj eh, zatirajočih držav v tej regiji na področju svobode govora. Eh, to, ta represija je sistematična in prav tako niso rešili vprašanja prisilnega dela. Novinarji, aktivisti na področju človekovih eh, pravic eh, so pod velikih eh, pritiskih, kriminalizacija nevladnih organizacij postaje rutina, s tem se kriminalizira delo nevladnih organizacij in podobni zakoni se sprejmejo v vseh državah. Politična opozicija je bila odstranjena. V zadnjih eh, letih eh, je vprašanje varnosti eh, veliko prispevalo kot zmanjševanje človekovih pravic. Tukaj se kaže, kako krhka je varnost, ki ne temeli na demokratičnih institucijah, kar smo videli v Severni Afriki in to lahko zelo slabo vpliva na reakcijo varnostno situacijo v regijo. Evropska unija je vzpostavila odnose od začetka 90-ih let z podpisom eh, partnerskih eh, sporazumov. Od leta 2007 se izvajajo ti programi, ampak eh, napredek, ki je bil opisan v sklepih sveta iz junija 2015, da je treba razvijati odnose z temi državami in jih spodbujati pri izboljšanju položaja človekovih pravic pravne države in temeljnih svoboščin. Temeljne svoboščine največkrat krši država. Regija osrednje Azije se sooča z problemi, s katerimi se Evropska unija ne zna ustrezno spopasti. Da bi bila strategija uspešna v regiji, mora biti izvajena odgovorno. Demokracija bi se mora sama razvijati v teh eh, državah in iz države, iz držav osrednje Azije mora biti želja plo krepitvi človekovih pravic, pospostavljanju pravne države in eh, zato potrebujemo tudi ustrezno podporo civilne družbe v naslednjem do 2014 do 2020 se povečujejo sredstva za 65 odstotkov, kar pomeni povečanje za 750 milijonov na eno milijardo eh, evrov. To povečanje se ne odraža ustrezno eh, v podpori, finančni podpori civilne družbe, ki se sooča z velikimi problemi in potrebuje podporo mednarodne skupnosti glede na stalne grožne, potrebuje politično podporo Evropske unije v te okoliščine restriktivne zakonodaje. Civilna družba potrebuje eh, pomoč spostavljanja eh, zmogljivosti, izboljševanja ozaveščenosti in odpravo restriktivne zakonodaje v svojih državah v zadnjih eh, sklepih eh, sveta in pregledu strategije iz leta 2007 velja, da je osrednja Azija regija strateškega pomena s katero mora Evropska unija vzpostaviti stabilne dolgotrajne odnose. Treba vzpostaviti tudi energetske povezave z državami osrednje Azije in okrepiti sodelovanje na področju varnosti in stabilnosti. Neodvisno sodstvo, pravna država, dobro upravljanje in spoštovanje človekovih pravic more biti pomembnejše od trgovanja in gospodarskih odnosov. Najlepša hvala. <coughs> Hvala za vašo predstavitev. E, zdaj pa še gospod e, Ivanovski, Romanovski. The Silk Road strategies of Russia. No, uh, sam bom govoril o tej regiji kot uh, o regiji uh, s, poti svile, uh, kot na to gledajo zeda Rusija in uh, Evropska unija. Uh, v tej regiji živi eh, dve tretjini prebivalstva. Russia's relation with Central Asia is deep and multifaceted. I would argue that Russia has no. No, Rusija nima take uh, eh, svilate poti, ampak eh, to je zdaj njeno oporišče in Rusija je zelo dejavna v tej regiji, ko gre za uh, Eh, varnost in pa druge strategije. Rusija je eh, tukaj zelo dejavna, ima vojaške eh, baze v Tadžikistanu, Kirgizistanu in Uzbekistanu. Kitajska je postala največja uvoznica plina iz te regije nedavno. In Rusija in Kitajska sta glavni partnerici. Evropska unija pride potem na tretje, na tretje mesto. No in eh, zelo se bojimo nestabilnosti v tej regiji, mm, ko bi lahko prišlo do eh, tega, da bi na oblasti trenutne režime zamenjali islamisti. Rusija ni več eh, nek vratar za to regijo. Eh, vendar pa je potrebno sodelovanje z Rusijo, če želiš eh, vstopiti v to regijo. No, v Uzbekistanu je bila zaprta eh, vojaška baza ZDA pred desetimi leti, v Kirgizistanu pred enim letom in zdaj Washington. Uh, spet eh, razmišlja o svoji vlogi v eh, regiji. Hillary Clinton je v zvezi s tem podala izjavo leta 2011. Takrat je najavila no, novo strategijo, eh, s katerim želijo spodbujati trgovino in sodelovanje z Afganistanom prek te regije. Torej, gre spet za neko vrsto svilnate poti. In uh, Mm, s tem so želeli tudi pritegniti pozornost lokalnih eh, režimov. ZDA e eh, se zaveda tudi velikega vpliva eh, Rusije in Kitajske v regiji. Rusija in Kitajska sta tej regiji zelo blizu in to je velika prednost, ZDA e pa te prednosti nimajo. Prav tako nima nobenih energetskih interesov v regiji in zato Washington mora delovati uh, na distanci, torej eh, oddaljeno od te regije. Kitajska pa je zanimiv primer, zelo ambiciozna je, ko gre za eh, diplomacijo. Leta 2013 je Kitajska zelo jasno pokazala svoje namene. Predsednik Kitajske je v Kazahstanu eh, podal tudi pobudo večmiljardnega infrastrukturnega projekta. Gre pa za to, da bi se povečala povezanost eh, v tej regiji. Kitajska ima velik nabor orodij, ko se loteva te regije. Pri vojaških zadevah je kitajski položaj v primerjavi z ruskim šipkejši. Eh, ko pa gre za energetiko in trgovino, pa je Kitajska zelo močna. Eh, iz Turkmenistana uvažajo večino energije, predvsem plina. In eh, Kazahstan tudi zelo sodeluje s Kitajsko. Kitajska je na tem področju najpomembnejši akter. Eh. Ta osrednja Azija je pomembna za Kitajsko in Kitajska za srednjo Azijo. Gre za več milijardne infrastrukturne projekte in uh, tukaj gre samo za eno stvar pri kitajski izseljeni poti. E, torej, da ostane regija stabilna, to je potrebno. E, vse te vele sile so e, akteri v regiji in če bo Srednja Azija uspešna, bi si mislili, da bo to dobro za vse te akterje. Vendar pa um, bi neuspeh in nestabilnost vodila v nestabilnost tudi drugod. Mm, Kitajska in Rusija sta uh, zelo udeleženi na vseh področjih, od varnosti do trgovine in energetike. In lahko rečemo, da je Kitajska edina država, ki je v Srednji Aziji zagotavljala uh, neko vizijo povezovanja trgov in pa družbe na evrazijskem kontinentu. En pas, ena uh, pot je pobuda Kitajske in Kitajska kot uh, nova v regiji je dala novo idejo za razvoj te regije. Uh, Kitajska lahko tudi pri odnosih med uh, Rusijo in ZDA opravi svojo vlogo. Peking se dobro razume z Moskvo in eh, na ZDA gleda ne kot na sovražnika, ne kot na prijatelja. Torej Kitajska lahko eh, deluje kot neke vrste posrednica med Rusijo in ZDA, kar se tiče osrednje Azije. No pa še zadnja točka. E, mehak in trd razvoj v tej regiji. Rusija in Kitajska krepita svojo moč v regiji e, z uporabo e, e trdih orodij, kot so naprimer e, vojaška prisotnost, izgradna infrastrukture in podobno. Ampak mehka moč. E, in razvoj te mehke moči eh, v regiji je eh, tudi pomemben. Eh, torej, da si, da si prizadevamo za demokracijo, za preprečevanje korupcije in tako naprej. Tukaj pa vidim vlogo za Evropsko unijo. Hvala. Thank you very much, Mr. Romanovsky, for your comments. Hvala, gospod Romanovski, za vaše komentarje. Besedo v prvi dobil gospod Nart, ki je naš poročevalec v Senci in se je odločil, da bo spregovoril po prispevkih vseh naših povabljenih gostov. Hvala, strokovnjaki so podali zelo objektivno analizo situacije. Najprej si moramo ogledati, kakšna je situacija na terenu in potem to, kaj mi lahko ponudimo tej regiji. Pet držav Srednje Azije, to so Tačikistan, Turkmenistan, Kazahstan, Uzbekistan in Kirgizistan, so prišli iz marksistične v islamistično diktaturo oziroma diktaturo pod pretvezo islama, ampak lokalne oligarhije so še vedno zelo močne in so prišli iz ateizma in materializma v nacionalizacijo in nacionalizem in eh, v utemeljevanje svojih eh, razlogov z islamom. Tukaj imamo cele družinske dinastije in eh, s prirejenimi volitvami samo upravičujejo svojo moč in svojo oblast. Tukaj imamo neke vrste demokracijo v Kirgizistanu, ampak Kirgizistan ima dva temeljna problema. Ima mejo z Afganistanom in pa konflikt, ki v tem trenutku še spi, ampak obstaja. Eh, med Tadžikistanom in Kirgizistanom obstaja ta eh, konflikt in eh, v prihodnosti se ta konflikt spet lahko razplanti. Zaenkrat v javnosti konflikt ni prisoten, ampak eh, na tihem pa eh, vendar letli. In vprašanje je, kaj lahko mi naredimo kot evropejci v tej regiji, ki je strateško tudi pomembna za nas. Naš pristop mora biti globalen. Mislim, da moramo eh, biti akter tudi v osrednji Aziji. To ni oddaljena regija, pomembna je tudi za nas. In ker moramo biti akteri povsod na svetu, v vseh regijah, moramo biti dejavni tudi tu. Globalna eh, akterka je tukaj eh, Rusija in vse bolj tudi Kitajska zaradi svoje gospodarske moči. Eh, skupina iz Šangaja je vse močnejša, vse več držav ji pripada, glavno jedro pa sta Rusija in Kitajska ter štiri države z izjemo Turkmenistana. No, to je eh, strateška regija tudi za nas, Kitajci in uh, uh, Rusi so uh, glavni akteri na tem področju. Nekdo je rekel, da Kitajska lahko deluje kot posrednica, ko gre za ZDA. S tem se ne strinjam. Še posebej to ne velja za osrednjo Azijo kaj ti eh, ta regija eh, je tudi v usponu. Rusija pa je ekonomsko vse šipkejša, prav tako demografsko vse šipkejša. In eh, Rusija bo imela težave predvsem v Sibiriji. No, tukaj. Uh, gre za soglasje Rusije in Kitajske. Ehm, Evropska unija bi morala odigrati svojo e, vlogo in e, ZDA, po mojem mnenju, tukaj niso bistveno prisotne. Še en od vidikov, ki jih moramo upoštevati, pa je korupcija. Korupcija je povezana tudi s kršanjem človekovih pravic v večini oziroma kar v vseh teh državah. No, tukaj imamo posod eh, eh, prisotno eh, prisilno delo in pa delo otrok. To je še stvar, ki izhaja iz industrijske revolucije iz 19. stoletja. Še en element, eh, ki zapleta stvari, pa so odnosi med vsemi petimi državami. Posebej eh, to velja za Turkmenistan. Turkmenistan je bil definiran kot druga Severna Koreja. In eh, Turkman Abasija, eh, voditelja, zdaj eh, tam častijo isto kot v Severni Koreji. No, potem pa um, Aralsko morje je tudi pomemben element, ki izginja Aralsko morje eh, je vse manjše, eh, vse bolj slano je in to je posledica podnebnih sprememb. Eh, Sov, ki ostaja pa veter prenaša okrog tudi na plodno zemljo, ki je zaradi tega vse manj plodna. Sir Darja in Amor Darja, torej to sta tudi pomembni regiji. oligarhija se eh, še vedno umešava v upravljanje vseh teh regij in to bi morali upoštevati. In s tem so povezana tudi tveganja eh, za nas. Tukaj je tveganje, da bodo te države obupale oziroma družba v njih eh, ne vidi več veliko možnosti. Islam Eh, je včasih eh, za njih edina možnost in eh, to je lahko nevarno, kaj ti pogosto to privede tudi do fundamentalizacije. Kitajska je tudi občutljiva na to, potem zraven je Afganistan in s tem je povezano trgovanje z orožjem in tukaj lahko spet pride do novega konflikta dokument, ki se mi zdi primeren, eh, govori o tem, do kod lahko pride Evropa in mislim, da imamo tukaj predvsej omejene možnosti. Hvala. Nart, Hvala, gospod eh, Nart. Gospa Aljo Mari bo zdaj dobila besedo. Izvolite. Hvala. Sama ne poznam dobro eh, celotne osrednje Azije. Sama sem šla tja večkrat, poznam malo Kirgizistan, Tadžikistan in Uzbekistan. Rada bi povedala, da eh, sem eh, v tem, kar so povedali strokovnjaki, eh, videla veliko stvari, ki sem jih spoznala tudi na terenu. In zanima me tudi vloga ruskega jezika. To imajo te države skupno. In eh, to, s tem je povezanih tudi veliko drugih eh, stvari, naprimer arhitektura, urbanizem, so uh, značilne uh, karakteristike teh držav. No, kar zadeva Evropo, pa je vprašanje naslednje, kakšno vizijo imamo glede svoje vloge v tej regiji in uh, kaj eh, želimo eh, narediti tam in kakšni so naši interesi, ali se Evropa bo zanimala za eh, osrednjo Azijo. Ta vloga je zgodovinsko gledano zanimiva, geostrateško je pomembna ta regija tudi zaradi ravnovesja in zaradi okoliških regij, ampak Mm, pri tem ne smemo pozabiti niti problema eh, z migracijami, kajti veliko je priseljencev iz Afganistana, ki gredo čez to regijo. In če bo tukaj prišlo do destabilizacije, eh, je lahko tega priseljevanja še več. No, Evropa se mora zanimati za to regijo, s tem se strinjam pristop eh, tega poročila pa po mojem mnenju ni najbolj uravnotežen. In to je problem, s katerim se večkrat soočamo v tem odboru in tem parlamentu. Problematika človekovih pravic in vladavine prava je ena od eh, značilnosti evropske politike. Vendar pa mislim, da evropska zunanja politika ne more obravnavati samo teh vprašanj. Kot eh, ste rekli, zato da bo Evropa lahko pokazala svoje mišice tudi na področju eh, varnosti in tako naprej, jih moramo pokazati tudi na gospodarskem, energetskem področju, na področju izobraževanja in na drugih strateških področjih. Pri resoluciji eh, obžalujem predvsem naslednje. Manj prostora je posvečenega temu, kar bi lahko naredili na področju izobraževanja. In vemo, da v tej regiji obstajajo, eh, podro, eh, obstajajo potrebe na tem področju. Potem trajnostni razvoj in energija eh, sta tudi pomembna, ampak tem problematikam posvečamo manj prostora, kot pa našim željam in obsodbam na področju človekovih pravic in vladavine prava. Mislim, da tukaj vseeno obstaja majhen problem. Prav tako ni veliko prostora posvečenega vprašanjem varnosti in pa eh, političnega upravljanja. Bolj so povdarjene človekove pravice, ampak za me so te stvari povezane in če želimo napredovati na področju vladavine prava in človekovih pravic, potem moramo biti sposobni eh, reagirati in biti prisotni tudi na drugih področjih. Torej, kar se mene tiče, eh, bi si želela, da bi se bolj posvetili vprašanju izobraževanja, predvsem izobraževanja mladih in pa izmenjav eh, na tem področju. Tukaj mislim, da je pred nami še veliki izziv. Eh, vemo, da je ruski vpliv na področju jezika in kulture zelo močan. Eh, energetika in vprašanja ekonomske narave pa so tudi zelo pomembna. In če želimo imeti aktivno zunanjo politiko Evropske unije, se moramo lotiti tudi teh vprašanj. Hvala. Eh, še približno 15 minut imamo za to uh, temo. Uh, javilo pa se je še kakih pet uh, do sedem kolegov, tako da bo vsak imel minuto in pol na voljo. Hvala lepa. Tudi sem, ber, sem bi se rad zahvalil uh, praževalcu zlasti za povabilo, za to, da naj bi vsi pri tem uh, sodelovali, kajti upoštevajo aritmetične strukture. Prvi, pravzaprav eh, torej bi se rad zahvalil vsem strokovnjakom, ampak prvi se je vprašal, kakšen interes ima Evropska unija, kakšen je cilj nove evropske strategije. In glede na to, da uh, imamo zelo kompleksne kulturne, politične in gospodarske odnose uh, v tej regiji, bi moral biti naš interes ta, da prispevamo k temu, da v tej regiji uvedejo eh, varne, trajnostne, kulturne, politične, gospodarske in regionalne strukture, ki jih bodo lahko tudi ohranili. Strategija se ne bi smela osredotočati samo na interes Evropske unije ali pa posamičnih držav članic. Razmisliti bi morali uh, raje o tem, kakšen bi bil lahko naš dejaven prispevek. Nekaj pa še pogrešam pri tej uh, strategiji, kaj ti treba je opredeliti, kaj je ta hip, uh, kakšen je ta hip gospodarski družbeni uh, razvoj v tej regiji. Uh, Zakaj je tako, da se kršijo človekove pravice, pravna država? Zakaj so na oblasti ti režimi, ki so in ti so tudi rezultat eh, zgodovinskih razvojev? Torej, razmisliti je treba o mehanizmih, o tem, kako bi lahko skupaj s temi partnerji v regiji razvili dialog, kakor je to že težko treba si je pogledati, kako bi lahko skupaj s drugimi tretjimi državami razvili strategijo. Zakaj proti ZDA, zakaj proti Japonske, zakaj proti Kitajski? Ali je to sedaj neko tekmovanje tretjih držav? Bolje bi bilo, če bi skupaj izdelali ponudbe in tako okrepili države v regiji. In to bi bil naš prispevek za avtonomni razvoj držav v tej regiji. In potem še nekaj čisto konkretnega. Eh, Kazahstan je eh, član eh, Evrazijske unije. To je nekaj drugega kot Tadžikistan, na primer. Mislim, da bi morali ukrepiti pristop specifičen po državah. Sicer pa bom po svojih načeljih obogatil besedilo za predloge sprememb. Kolega Alde, misije Pajec. Gospod. Uh... Pajc iz skupine Alde dobi besedo naslednji. Hvala. Mislim, da je zelo pomembno, da smo se lotili tudi strategije za osrednjo Azijo. In eh, ta strategija EU bo zdaj zagotovila več pozornosti za to regijo. Mislim, da potrebujemo splošen pristop. Vendar pa se strinjam, da če si pobliže ogledamo teh pet držav, vidimo, da so zelo različne med seboj Eh, zelo različne so tudi stališča eh, tega, kakšnih odnosov si želijo imeti z Evropsko unijo in kakšne so njihove ambicije. Tako da resnično upam, da bo naslednji korak pri tej strategiji eh, veliko bolj konkreten, da bo strategija postala bolj konkretna in da bo vključevala tudi taktične korake v povezavi s konkretnimi državami če se lotimo različnih vprašanj, potem mislim, da so človekove pravice zelo pomembne, sprav z našega vidika. Je pa to občutljiva tema v teh državah in tudi drugi pomembni akteri, kot sta Kitajska in Rusija, igrata svojo vlogo v regiji. Ti dve državi ne govorita o človekovih pravicah in njihovo stališče je zato eh, lažje, lažje ima je vključiti povečati svojo aktivnost v regiji. Res pa je tudi, da Evropska unija lahko ponudi tudi gospodarske koristi, ampak zato bi potrebovali zelo jasne politike. Omenjalo se je tudi izobraževanje, sam bi dodal še okolje. Okoljske teme, teme povezane z vodo, so vse bolj pomembne za to regijo. In uh, to je tudi. Uh, pogosto izhodišče za konflikte in zato bi morali uporabiti evropsko eh, znanje na tem področju za osrednjo Azijo. No, Iran je tudi pomemben. Eh, po odpravi sankcij bo Iran eh, tudi igral vse pomembnejšo vlogo v regiji in mislim, da moramo biti tukaj zelo previdni upam, da bo strategija izvajena tudi v praksi in da bo ta regija spet prišla na zemljevide Evropske unije eh, oziroma interesov Evropske unije v kratkem. Hvala, gospod Karver. Eh, hvala. Uh, treba razumeti, kako se svet spreminja in kako uh, se tudi Evropska unija mora temu eh, prilagoditi. Uh, ne moremo imeti še vedno rešitev iz 19. ali 20. stoletja za probleme 21. stoletja. No, um, v številnih od teh držav prihaja do grozljivih kršitev človekovih pravic. Uh, Demokracija in vladavina prava sta zelo pomankljivi in vem, da se moramo vključiti eh, na ta področja v številnih državah. Tukaj moramo odigrati svojo vlogo eh, v naslednjih letih. Ampak ali smo pripravljeni tem državam pošiljati vse večjo pomoč? To je tudi eno vprašanje. Eh, za 56 odstotkov se je zvišala evropska pomoč za osrednjo Azijo. In to pomeni kar nekaj milijard ne vem, kako si lahko to privoščimo v tem času. In uh, ne vem, eh, če, se, če bomo zdaj s temi dodatnimi milijardami kakorkoli izboljšali situacijo. Tega poročila ne morem podpreti. Uh, zato ker eh, se vse čas eh, zahteva, da Evropska unija govori z enim glasom, ko gre za zunanje politične teme in jaz kot Britanec tega ne morem podpreti. Hvala. Schaffhauser, izvolite. Eh, nimam kaj dosti dodati k temu, kar je že povedala gospa Alijo Marie. E, no, zdaj imamo novo diplomacijo človekovih pravic, e, demokracije, ampak e, to sta pogosto dve strani medalje ali se za tem ne skriva neka vrsta neokolonializma. Zato moramo biti izjemno previdni pri vsem, kar počnemo in paziti moramo, da ne bo uporaba človekovih eh, pravic eh, prinesla nekih dvojnih standardov. No, poleg tega moramo upoštevati tudi vlogo Kitajske in Rusije. Ne moremo imeti diplomacije, ki bi nasprotovala eh, diplomaciji tistih, ki so glavni akteri na terenu. Mislim, da bi morali staviti predvsem na sodelovanje. In zato moramo pregledati svoje delovanje v opoziciji do uh, ostalih akterjev. Eh, to bi morali ponovno poročiti in si prizadevati predvsem za sodelovanje z njimi. Eh, pomembno je sodelovati na področju energetike, trajnostnega razvoja in tako naprej. To je bilo večkrat poudarjeno. Torej, elementi, ki se meni zdijo eh, najpomembnejši, so ravno ti. Mislim, da bi morali imeti eh, diplomacijo, ki bi delovala na teh načelih. Poleg tega pa si moramo prizadevati tudi za reševanje težav, ki so, prisotni, eh, ki so prisotne pri nas. Eh, Turčija v naši soseščini eh, predstavlja velike težave. In to je veliki izziv, eh, na katerega Evropska unija še ni odgovorila. Eh, mi pa bi radi bili dejavni povsod. Mislim, da včasih izpademo smešno, ker želimo biti dejavni povsod po svetu, ne znamo pa rešiti problemov v svoji soseščini. Hvala, zdaj pa služba za zunanje delovanje. Gospa Perkovskijene, mm, tri minute, če lahko. Thank you, Chair. Uh, the updated strategy is emphasizing. Hvala. Ta strategija uh, govori o Srednji Aziji kot o pomembni regiji za Evropsko unijo. Omenja se načelo diferencijacije, uh, kajti države so zelo različne in se tudi želijo razlikovati od svojih uh, sosed. Uh, Eh, zato je pomembno, da vzpostavimo tudi dvostranske odnose. Peter Burjan, eh, nedavno imenovani eh, evropski ambasador, igra pomembno vlogo v tej regiji, sodeluje z Svetovno banko, z Združenimi narodi in tako naprej in je zelo aktiven v regiji. Področje vladavine prava, okolja, vladavine prava, kot sem rekla, in izobraževanja. Eh, ta področja so zelo pomembna in eh, tukaj bi radi okrepili sodelovanje med različnimi strokovnjaki, ki sodelujejo pri različnih projektih. No, kar se tiče eh, komercialnih, trgovinskih in energetskih projektov, pa se bo treba boriti proti korupciji in se povezati tudi z mednarodno poslovno skupnostjo. Naj se osredotočim še na situacijo človekovih pravic. V določenih državah v tej, tej regiji je prišlo do pozitivnega razvoja, eh, bila so prizadevanja o, za izkoreninjenje mučenja in eh, drugih problematičnih vprašanj, ampak še vedno je situacija na tem področju slaba demokratizacija in vladavina prava sta odvisni od eh, dolgoročne stabilnosti in gospodarskega razvoja v Srednje Azije. In eh, na to se želi osredotočiti eh, evropska strategija. Človekove pravice se vaš čas izpostavljajo v političnem dialogu z vladami v Srednje Azije, predvsem na srečanjih z predstavniki držav in vlad. Evropska unija ima dialog z vsemi petimi državami in ti dialogi omogočajo oceno eh, napredka na področju človekovih pravic. Razpravljamo tudi o eh, individualnih primerjih. Te razprave so pogosto težavne in tudi niso vedno vodile do eh, pomembnega napredka. Ampak dobro je, da lahko razpravljamo o teh občutljivih temah na odprt način. Evropske delegacije in veleposlaništvo držav članic imajo redne sestanke z akteri eh, in aktivisti za človekove pravice. Imamo tudi posvetovanja z civilno družbo in eh, zagovorniki človekovih pravic in to tako v Bruslju kot v teh državah. Imamo tudi seminarje z civilno družbo, kjer se sestanejo strokovnjaki, aktivisti in drugi. In to se dogaja vsako leto neodvisne organizacije civilne družbe tudi sodelujejo. Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice je v tem pogledu zelo pomemben. Imamo tudi pobudo za vladavino prava in v tem okviru smo organizirali številne razprave in delavnice. In to je prioriteta za vse uh, te države. Dostop do uh, sodstva, potem uh, razvoj. Uh, pravosodnih poklicov, potem usposabljanje sodnikov. Vse to je zelo pomembno za vseh teh pet držav. Eh, sodelujemo pa tudi z uradom predstavnika Združenih narodov eh, za to področje. Hvala. No, končali bomo s to temo na dnevnem redu. Eh, prosil bi še vse tri strokovnjake in pa poročevalca, če lahko v eni minuti podajo svoje zaključke. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Čisto kratek bom. Najprej, kar se tiče uh, razvoja, ki vpliva na stabilnost v uh, srednje azijskih držav. Dve najmočnejši državi v regiji, Uzbekistan in Kazahstan, imata voditelje v svojih 70-ih. Napočil bo dan, ko boste državi dobili nove vodje. In ta, ti dva novi vodje ne bosta iz sovjetske dediščine, bosta bolj nacionalistična voditelja. Vse takšne so pričakovanja. Potrebovala bosta nove argumente, zakaj ona dva vodita eh, državo. In to bi lahko spremenilo položaj med državami v regiji, ampak eh, to bi lahko spremenilo položaj tudi znotraj držav, naprimer v etničnem smislu. To je grožnja. In naj res povdarim sledeče. Rusija je edina država, ki lahko takoj deluje v regiji, pa tudi Rusija ne bo želela ukrepati v Srednji Aziji. Zato morda ne bi smeli govoriti o veliki igri, ampak o veliki vrzeli, kajti interes za Srednjo Azijo je nizek in Evropska unija lahko prispeva zgolj malo. In če bi morali kaj eh, prispevati, potem bi morali prispevati v smislu človekovih pravic. Tukaj nimamo česa izgubiti. In zlasti bi morali prispevati tudi eh, k eh, področju izobraževanja za prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Srbace. Dovolite kratko pripomba. Varnost in stabilnost sta zelo povezana z eh, demokracijo in človekovimi pravicami. In kot ste številni eh, poudarili, to je podlaga za eh, trajnostne odnose ehm, z Evropsko unijo v regiji. Torej potrebujemo politični dialog in pa dialog na področju varnosti bo bistvenega pomena. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Romanovski, sklepne besede. Dovolite kratko pripombo. Hvala lepa. Strinjam se s kolegoma. Toda rad bi povdaril eno stvar. Kar se tiče upletanja zunanjih moči ZDA, Kitajska, Evropska unija, Rusija, je centralna Azija po mojem mnenju v takem položaju, da bi se morala Evropska unija zelo uplesti v to regijo in sicer v skladu s tem, kar je dejal Hanes. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mesarič, poročevalec. Uh, Hvala lepa za vse prispevke. Veliko sem se naučil in veselim se, eh, srečen sa poročevalce v senci, ko bomo um, razpravljali o predlogu sprememb. Torej, kaj primankuje v besedilu? Da, strinjamo se, eh, oziroma se strinjamo o tem, da nekaj manjka. Ampak. Uh, pričakujemo, da se bodo te vrzeli deloma zapolnile s predlogi sprememb. Gospa Anemarija, moj odgovor. Če že preveč podarjamo poglavje sa človekovimi pravicami, to se bo nekoliko spremenilo, ko bomo dobili končno besedilo, to vam lahko zajamčim. To, da ne strinjam se s tem, da človekove pravice zahtevajo mišice na drugih političnih področjih, zaradi tega Kajti mislim, da eh, potrebujemo doslednost na tem področju, na področju človekovih pravic in tega primankuje. To ni zelo ambiciozna agenda glede človekovih pravic, ampak minimum, ki ga pričakujemo, je, da vsaj ne bi popustili glede uh, človekovih eh, pravic na tem področju. To, tega res ne moramo imenovati zelo ambiciozno. Zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke. Kar pa se tiče eh, zahtev eh, specifičnih za države, eh, pričakujem predlogo sprememb. Potem človekove pravice, neokolonializem. Naj povemo, da se v zvezi s tem ne strinjamo. Hvala lepa. Hvala lepa, Tomaš. Naj sklenem. Prispevki strokovnjakov so bili odlični, povdarjali so izobraževanje, varnost, človekove pravice, energijo, strateško vlogo teh petih držav v azijskem kontekstu. Ja, delu je, v delu je dobro poročilo, gospod Burjan je naš posebni eh, poslanec za Centralno Azijo. Eh, tudi komisija dela na tem. Do 17. novembra a, eh, lahko uložite predloge sprememb k poročilu gospoda Misaliča. Naša naslednja razprava bo o tem bo 14. januarja. 28. Eh, januarja pa bomo glasovali eh, v odboru, marca pa bo to na plenarnem zasedanju v Strasburgu. Hvala lepo vsem strokovnjakom in hvala lepa kolegom. Zaključili bomo se to točko na dnevnem redu. Sedaj pa bom predal besedo predsedojočemu Elmarju Broko. Vabim tudi Pjera, naj se nam pridruži tu spredaj. Hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, pozdravljam ambasadorja Pierre Vemona. Mislili smo, da bo eh, zaključil svoje delo, ampak to nam, eh, torej v tem smislu nismo bili uspešni, kajti tu je eh, sedaj v funkciji posebnega poslanca predsednika Evropskega sveta. In sicer za pripravo konference o priseljevanju v Valeti. To je zelo pomembna konferenca in spregovorili bomo tudi o potovanju e, naše delegacije na Generalno skupščino Združenih narodov. Pogovarjali smo se z Ban Ki-moonom in postalo je jasno, da ima ta konferenca izreden pomen. Gospa Mogherini, Jean-Claude e, Juncker in pa številna srečanja. Evropskega sveta so, so svojem delovanju dokazali, da imamo v zvezi s to konferenco velika prečakovanja. Tudi v, v zvezi z um, skladom e, za nujne zadeve. Uh, ta sklad naj bi uh, imel 8,8 milijard evrov in mislim, da bomo s tem podali pomemben signal. Vprašanje priseljevanja je eh, zelo obremenilo številne naših držav članic in eh, to vprašanje lahko rešimo samo, če gledamo naprej, če ukrepamo preventivno in če zgotovimo boljše ukrepe, zato da bomo v prihodnje preprečili tako dramatične eh, razloge za priseljevanje. In gospod Vimo nam bo sedaj poročal o stanju priprav. Gospod Vimo, beseda je vaša. Thank you. Thank you, Mr. Chair, and I, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poskušal bom biti kar seda kratek, zato da bomo imeli čas za vaša vprašanja. Se upravičujem, da sem znova tu. Toda obljubim vam, da je to zgolj začasno. A, tu ne bom dolgo. Rad bi povdaril tri ali štiri, eh, tri ali štiri zadeve, nič več. Prvič, Naj vas vse spomnim na eh, kontekst, v katerem je bila spet odločitev, da bi eh, sprožili ta proces. To je se zgodilo aprila tega leta, v trenutku, ko smo bili priča velikemu pritisku na eh, srednje, sredozimsko ruto in sicer preko Libije do Italije, torej do Lampeduze na Italiji. Takrat je utonilo 800 ljudi in uh, vsi smo bili seveda zelo čustveni in Evropski svet je bil takrat sklican in Evropski svet se je takrat odločil, da uh, bo sprožil vrh za našimi afriškimi partnerji. Kot veste, pa se je takrat okrepil pomen uh, poti preko Grčije, preko Balkana. In sedaj se osredotočamo najbolj na uh, te poti in to je povezano z sirsko begunsko krizo. Toda od takrat se sprašujemo uh, o pomenu uh, konference v Validi. Vrh v Validi se ukvarja z afriško migracijo. Vse, vsi šefi držav in vlad v Evropi eh, kar naprej poudarjajo, kako pomembno je, da imamo dialog z afriškimi partnerji in da si moramo skupaj pogledati skupne izzive, s katerimi se soočamo. Zakaj? Izziv eh, priseljevanja iz Afrike je ta, da, želijo, da, da bo ta problem eh, dolgo z nami. Potrebujemo dolgoročen razmislek, kajti to je zelo kompleksen pojav, ki vsebuje tudi a, eh, zadeve, ki so povezane z gospodarskim razvojem, a, to ima vpliv, določen vpliv odigra tudi podnebne spremembe, pa tudi politična in gospodarska nestabilnost. Torej tu je tudi politična razsežnost. In vsi ti dejavniki so med seboj povezani in zato je to priseljevanje tako pomembno za nas vse. Naj vas mimo grede spomnim na to, da ne smemo pozabiti, da 8 od 10 priseljencev v Afriki Samo eden odide v Evropo. Devet od desetih potujajo znotraj eh, Afrike in gredo v druge afriške države. Zato je pomembna eh, politika preseljevanja vsake afriške države. Pomembno je, kako oni obvladajo svojo politiko preseljevanja. Torej, to je zelo zanimivo tudi za evropejce in zato jim moramo tudi pomagati kolikor uh, lahko. Kakšen je pomen vrha uvaliti? Od 28 drž, e, evropskih olad jih je že 22 potrdilo, da bo, se bodo udeležile, e, nekateri pa oziroma. E, torej nekatere države članice se ne bodo udeležile tega vrha, zlasti tiste, ki so sredi volivnega postopka, torej um, Poljska, Hrvaška uh, in Portugalska. Torej, potem bomo videli, kaj se bo zgodilo. Kakšen je poglavitni duh tega vrha? Tu so trije poglavitni elementi, eh, ki jih moramo imeti pred očmi. Prvi je ta, da bova leta poudarila vse izjave in vse ukrepe, ki smo jih že sprožili skupaj z afriškimi partnerji o priseljevanju. To ni nekaj novega. Na priseljevanju uh, delamo skupaj z našimi afriškimi partnerji že leta. Imamo skupna načela uh, in sicer solidarnost, odgovornost in zelo tesno sodelujemo. In veliko smo že storili, čeprav ne dovolj. Toda v zadnjih nekaj letih je bilo veliko storjenega. In zato so se šefe držav in vlad odločili, da ne bodo povabili vseh uh, več kot 50 afriških uh, narodov, ampak samo 35. 35 držav bo prišlo ki so začele z institucionalnim partnerstvom za Evropsko unijo na področju preseljevanja. To so eh, države, ki so eh, podpisnice a, eh, rabatskega procesa, to so države Sahela in pa Zahodne, Af Zahodne Afrike, potem pa a, ehm, devet podpisnic kartumskega procesa, to so države iz Afriškega roga in tudi a, ehm, ECOWAS. Eko, oziroma eh, članice ICOVAS-a, s katerimi imamo zelo um, tesno partnerstvo na področju preseljevanja. Povabili smo tudi Afriško unijo, povabili smo Agencije Združenih narodov in povabili smo tudi druge regionalne afriške organizacije. Ampak eh, poglavitne udeleženke tega vrha bodo eh, udeleženke eh, postopka iz eh, procesa iz Rabata in Kartuma ne bomo um, si izmislili novih procesov. Izva, to, se, o čemer se bomo odločili uvaliti, bomo izvajali v okviru obstoječih procesov. Torej, eh, z obstoječimi kanali, z delovnimi skupinami, ki obstajajo, z rotirajočim predsedstvom, ki bo preverjalo, kako stvari potekajo. Obe strani sta se zato dogovorili, torej ni potrebe, da bi uvajali nove eh, plasti eh, administracije in pa nove instrumente. Raje bomo delovali eh, na podlagi tega, kar imamo. Želeli bomo biti konkretni, praktični in operacionalni in sicer kolikor bo tole možno. Z drugimi besedami, če si pogledate to, kar je bilo sprejeto v lanskem letu na vrhu EU Afrika, tam so bile sprejete politične izjave o eh, preseljevanju in pa akcijski načrt. Ta je sicer precej širok in globalen, ampak eh, eno leto po tem vrhu se ni veliko zgodilo. In zato smo so se tokrat strani dogovorile za to, da moramo biti mnogo bolj eh, operativni in konkretni. Poleg političnih izjav, ki bodo, upam, da sprejete na vrhu, pripravljamo skupaj sa kolegi iz EU in afriške strani akcijski načrt. In ta bo mnogo bolj podroben glede ukrepov, ki jih želimo. Um, imamo pet poglavitnih par, uh, po, po, po glavi, torej eh, pet poglavitnih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo. Torej, uh, ukvarjanje z poglavitnimi vzroki za preseljevanje, pa ne bodo to politični ali gospodarski razlogi. Potem um, uh, legalno preseljevanje, tukaj je celoten boj um, proti um, tihotapcem. In tako naprej. Potem tretjič, mednarodna zaščita za tiste begunce, ki eh, iščejo, ki želijo azil in pa potem še vprašanje vračanja in ponovne integracije. To so torej poglavja in za vsako poglavje smo sestavili seznam ukrepov. Nekateri so dolgoročni, nekateri so kratkoročni. Kar se tiče kratkoročnih, smo označili eh, več kot 12 ukrepov, za katere upamo, da se bodo lahko izvajali v naslednjem letu uživamo eh, podporo obstoječih finančnih instrumentov in sicer Evropskega eh, sklada za razvoj eh, sosedskih instrumentov in pa drugih instrumentov iz DG Home. Treba je podpreti tudi dvostransko pomoč, ki jo zagotavljajo države članice. In kot je omenil eh, vaš predsednik, smo ustanovili tudi sklad, ki ga bomo formalno eh, ustanovili na konferenciji. Komisija je zato namenila 1,8 milijarde evrov in upam, da bodo države članice v ta sklad prispevali, kolikor lahko. Zato, da oziroma 3 milijone evrov je vstopnica za to, da lahko sodelujete pri odločitvah tega sklada. Večina držav članic je obljubila, da se bo ta hip uh, ravnala po teh 3 milijonih, da bo to maja. Nekatere pa so držale, da uh, če bodo zadovoljne za izvajanje procesa izvalite, potem bi lahko morda zvišale te prispevke v prihodnosti. Valeta je torej eh, nekaj, kar bo ponovno spodbudilo eh, vprašanja, ki jih zelo dobro poznamo in eh, zelo se bomo sredotočili na konkretne zadeve. Sedaj imamo osnutek politične izjave in pa osnutek akcijskega načrta. O tem bomo razpravljali jutri v valeti z vsemi eh, predstavniki, visokimi uradniki, predstavniki različnih strani. In upam, da bomo dobili eh, soglasje pred začetkom vrha, tako da bodo vode delegacij lahko formalno podprli te sklepe. Lahko bi nadaljeval v neskončnost, ampak ustavil se bom to, gospod predsedajoči. Eh, tako da se bomo lahko posvetili razpravi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Plenkovič. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči Brok. Hvala lepa, gospod Vimon, za odlično predstavitev in pa za predstavitev poglavitnih eh, linij konference. Prihajam z Hrvaške. To je. Eh, vzhodne sredozemlje oziroma to je eh, država v sklopu balkanske rute, ki je postala zelo pomembna eh, za priseljence, begunce, ki iz Turčije prihajajo v Grčijo in potem k nam. V zadnjih 20 letih smo imeli srečanja v Luksemburgu in v Bruslu in ugotovili smo, da gre tukaj za širši problem, kot je eh, dialog v okviru procesa iz Rabata in Kartumo. Vprašanje je, kako bi ukrepali celovito in pa bi bil, kakšna bi bila vloga uh, eh, DG-ja za uh, razvoj uh, pri dajanju na razpolago teh 1,8 milijarde evrov. Hvala. Dobrodošli med nami, gospod Vimon, gospod Hovid. Eh, vesel sem, eh, da ste eh, z nami v novi funkciji. Torej, denar. Bodimo jasni, humanitarna pomoč je nekaj, kar moramo zagotavljati. Ravno sem prišel iz Libanona. Torej, Mednarodne donacije znašajo manj kot 50 odstotkov. Sedaj govorimo o novem, bolj proaktivnem skladu. Zakaj bi, na, zakaj bi nam voljivci volili, če pa nismo bili dobri niti pri humanitarni pomoči? Mislim, da se moramo vprašati nekaj um, hudih uh, nekaj vprašanj, kajti tukaj gre za verodostojnost. Podali ste nam nekaj številk. in ste bili pri tem zelo mili pri svojem izrazu. Ampak to kaže na veliko razliko med tem, kaj eh, si je zamislila komisija in pa med tem, kaj so pripravljene date države članice. Tukaj sta dva problema. Kar se tiče komisije. Ali bomo rekli afriškim kolegom naj počnu določene stvari zato, da bodo dobili denar, ampak ta denar jim je že namenjen. Torej, če zahtevamo mi nove stvari z njihove strani, ampak kaj novega pa mi ponujemo, če jim bomo dali samo denar, ki smo ga zato že določili. In potem, kar se tiče držav članic. Na prejšnjih vrhih, imeli smo že veliko vrhov o priseljevanju in uh, v preteklosti so v izjavah dejali, ja, da potrebujemo nov denar. Ampak kaj ne si mislimo, ko omenjate denar? Potem so tu še dva elementa. Eden, eno vprašanje je povezano z varnimi potmi. To je zelo pomembno vprašanje. Kolikor sem razumel, um, temu v osnutku ni veliko govora o tem. Najprej moramo ustvariti uh, varne poti, če želimo ustaviti nevarne. O tem smo veliko govorili v Evropskem parlamentu. Ali lahko pričakujemo kakšen napredek v zvezi s tem? In še nekaj. V tisku smo brali, da bodo države članice v četrtek dosegle napredek eh, glede dogovora s Turčijo. Jutri bomo razpravljali eh, o Turčiji v tem odboru. Številni imamo pridržke glede tako imenovanega dogovora s Turčijo. Ali ste zabeležili kakšen uh, napredek pri oblikovanju tega dogovora? Ali pričakujete, da bo o tem tekla razprava na vrhu valiti? Hvala lepa. Uh, Pierre, toplo vas uh, pozdravljam v tem odboru. Pogrešamo vas. Uh, britanski tisk je zelo negativno pisal o vrhu v leti. Pravi, da bo Evropska unija sedaj Eh, izbrala najbolj kvalificirane afriške eh, priseljence, naprimer eh, zdravnike in tako naprej. To so tisti ljudje, ki bi jih ravno Afrika najbolj potrebovala. In tiste države bodo potem ostale eh, eh, revne. Druga, drugi val priseljencev pa bo prišel v Evropo v obliki nezakonitih priseljencev. In tako pač tega vprašanja priseljevanja sploh ne bomo rešili. Druga obtožba pa je bila, da afriškim državam namenjamo sedaj veliko pomoč, ampak zato, da bi si kupili njihovo odobritev, zato, da bodo sprejeli nazaj svoje državljane. Priseljevanje je veliko vprašanje za številne države članice eh, v Evropski uniji. To, da sedaj je Nemčija na široko odprla vrata, je eh, eh, dar, eh, darilo za tiste v moji državi, ki želijo stopiti iz Evropske unije. Ali države članice razmišljajo o tem, da bi spremenili konvencijo iz leta 1951? Kajti sedaj je svet drugačen. Ta konvencija se ni nanašala na uh, današnjo situacijo, ko imamo ljudi, ki iščejo boljše, gospodarsko boljše življenje in, in gredo v Evropo, ali pa um, ne pokriva ljudi, ki zapuščajo varne taborišča v Turčiji, naprimer, potem pa pridejo v Evropo. Ali smo res zadovoljni? s to konvencijo iz leta 1951. Ali ta še vedno ustreza današnjim razmeram? Oui, merci beaucoup. Na seznamu imamo številne govornike. Gospod eh, Vimon eh, nas mora eh, zapustiti 15 čez 5. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dejali ste, da je ta konferenca zelo pomembna. To se zdi tudi meni. In vesela sem, da je z nami uh, gospod Pierre Vimon, ampak ne vem, če je to vse dovolj za to, da bi bili uspešni, kajti to je izziv, uh, za katerega bomo potrebovali veliko časa in nisem prepričana, uh, Oziroma, prepričana sem, da je to veliki ziv za Evropo in za Afriko. Evropa se mora vprašati, kako bomo sprejeli eh, priseljevanje, kako se bomo borili proti nezakonitemu priseljevanju. Ali imamo končno strategijo, ali imamo politiko za priseljevanje. Vsaka država članica se lahko odloči, koliko gospodarskih eh, priseljencev želi sprejeti ali pa koliko ljudem bo dala vizo. če želi eh, priti nekdo k nam za 3-4-5 mesecev in tukaj delati in se potem eh, vrniti eh, v svojo državo. Torej, pogledati si moramo, zakaj sporazumi o vračanju ne delujejo. Za nekoga, ki prihaja iz diaspore, je to, da dela tukaj pomem, bolj pomembno kot pa razvojna pomoč. In mi res namenjamo veliko denarja za razvojno pomoč. Ne smemo se osredotočati samo na vprašanje beguncev, ampak tudi na vprašanje, kako bi razvili resnično politiko priseljevanja. To je povezano z eh, eh, uradno razvojno pomočjo in a, eh, Evropska unija je tukaj največji donator in ali ta denar res služi razvoju, to se moramo vprašati, ali pa gre tukaj bolj za to, da se povečujejo a, mesta v Afriki. A, da ljudje zapuščajo svoje države in pa podeželje in ali sploh ustvarjamo delovna mesta. Torej, najprej se moramo odločiti za globalno strategijo, čeprav je to zapleteno vprašanje. Dano si, da, da, da, moramo odgovoriti na vprašanje priseljevanja v Evropi in razmisliti moramo tudi o tem, ali je naša razvojna politika prava, pod kateri ta hip eh, ni tako videti.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 v Evropi v letih 2016-2017. To, ko bo ostajal enak v bližnji prihodnosti. Zato sprašujem evropske uradnike, ki govorijo o boljši obrambi evropske meje, kako to mislijo. V moji državi, v Grčiji, imamo že 210 eh, tisoč ljudi, ki so pred kratkim stopili. Vsak dan eh, na otoke prihaja po 5 tisoč ljudi. In zato, da bi lahko Grčija sprejela vse te eh, begunce, bi mora imeti večje kapacitete, ima pa velike probleme. Kaj ne naredimo torej s vsemi temi ljudmi? Ne moremo jih gostiti, lahko naj jih eh, poškropimo s vzivcem, naj eh, mečemo kaj v njih. Ti ljudje so prišli zato, da bi zaščitili svoje življenja. Kako se bomo s tem soočili? Govorili ste o afriških državah. In o tem, da je treba uničiti korenine ki so izvor teh begunskih eh, tokov. Kako je z mirovnimi silami, ki bi sodelovali na tem območju? Države niso želele sodelovati na vrhu, ki, je, ki ga je sklical gospod Juncker. In končno še nekaj glede vračanja oziroma ponovnega sprijema ljudje, ki živijo na mejah med Irakom in Sirijo. Irak velja za varno tretjo državo, če jih torej zasledujejo pripadniki islamske države, se morajo vrniti v svojo državo ali pa Afganistan. Afganistan velja za varno državo. Bodo Afganistan se poslali nazaj v Afganistan? Mislim, da je edina rešitev, da ustavimo vojne na teh področjih in spostavimo varne begonske poti in da ustavimo oziroma omejimo tokove, sploh iz eh, Grčije. Danke und auch vielen Dank, Herr Vimon, für Ihr Statement. Ja, hvala lepa, Vimon, gospod Vimon, za vašo izjavo. Veliko smo govorili o tem, da moramo okrepiti varnost na mejah. Slišali smo tudi povezavo med varnostnimi vprašanji in trgovinskimi ukrepi. Več trgovinskih odnosov bi vezali na zahtevo po bolj zavarovanih mejah, ki je to tudi vaš eh, občutek da bi morali imati denar za varovanje meja iz eh, trgovinske pomoči oziroma gospodarske pomoči. Ker zadeva proces iz rabata, tam sodelujemo z zelo vprašljivimi oblastmi, ki uveljavljajo smrtno kazen, zasedujejo nasprotnike v mnenju in podobno ali imamo tu kakšen rabat pri človekovih pravicah in se zato tako imenuje ta proces. Tukaj se sodeluje z državami, ki imajo zelo slabo eh, bilanco na področju spoštovanja človekovih pravic in kako boste zagotovili spoštovanje človekovih pravic za tiste, ki se bodo vračali. Hvala lepa, kolegica Lohvihler. Zdaj pa predajam besedo kolegici iz eh, Litve, gospe Alek Najde. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod eh, pred eh, sedajoči, če dovolite nekaj splošnih pripomb o situaciji. Mi kot Evropska unija, kot uh, območje z največje blaginje na svetu, bi morali odigrati tudi pomembno vlogo v svetovni politiki, morali bi oblikovati in izvajati proaktivno agendo, ki bi prispevala k varnosti in eh, dobrobiti tako naših državljanov, kot tudi svetovne skupnosti. Živeti v iluziji, da bodo naša sveta življenja trajala večno, je tako, kot da eh, bi verili kot eh, Moški ima dobro ženo, ki zadržuje se slave strani od nje. Kar pomeni, da so drugi odigrali vlogo na globalnem parketu. Evropska unija pa se je samo odzivala. Danes smo v defensivi med tem, ko prihajajo valovi in nezagonitih eh, priseljencev skupaj z pravimi begunci. To je globalni izziv, ki zahteva enotno stališče in trdno stališče. Seveda moramo pokazati solidarnost eh, do vseh, eh, ki potrebuje pomoč. Hkrati pa moramo podati jasno sporočila, da nezakonita pomoč oziroma trgovina z ljudmi in nezakoniti prihodi meje ne bodo eh, spoštovani in sprijeti delujemo lahko samo skupaj. Zato močno podpiram zamisel, da vzpostavimo skup, sistem skupnega nadzora meja. To bi morala biti naša skupna naloga, ki jo moramo opraviti skupaj. Dokler pa tega ne vzpostavimo, bi morali vzpostaviti, je prezgodaj, če vzpostavljamo neke trajne mehanizme prerasporeditve priseljencev. To bi lahko bilo samo kontraproduktivno. Evropa se ne sme predati, Evropa mora biti sposobna nadzorovati kaos. Uh, Hvala lepa, gospod Karver in naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Če si pogledamo vabljene na to konferenco, imamo dobre in slabe in nekatere običajne osomljence, kot eh, bi temu rekli, ni pa nikogar iz Srbije in Libije. Ne glede na to, kar mislimo o njihovih oblasteh, bi jih morali povabiti tudi iz Saudske Arabije in nikogar. Eh, Saudska Arabija igra pomembno vlogo v konfliktih. Slišali smo že prejšnji teden, eh, prejšnji mesec eh, nekaj o tej temi, ampak Somalija je povabljena, kljub temu, da nima nobenega nadzora na svojem ozemlju. In prav gotovo eh, tukaj ne eh, ravnajo najboljše z begunci, ki prihajajo čez Adenski zliv v eh, Jemen. Te države se zelo čudno obnašajo na področju človekovih pravic. Delite mojo frustracijo glede pogovora z temi državami. Nikakor ne bom pričakoval pozitivnih rezultatov. Hvala lepa. Upam, da bodo ostali kolegi tudi tako disciplinirani. Mihajl Galer je naslednji. Pravilno ste povedali, da prejšnji akcijski načrti niso prinesli kaj veliko in da moramo postati bolj konkretni. Moje vprašanje, niste se ozvali na našo vojaško misijo v Sofijo, ki je v drugi fazi. Drugo vprašanje se nanaša na trgovce z ljudmi ne bi morali zdaj začeti z tretjo fazo v libijskih eh, vodah eh, in bolj proti, tih, bolj proti tihotapcem z ljudmi. Pa še nekaj k interakcijami z tretjimi državami, če začnemo z Afriko. Pripričan sem, da potrebujemo nov denar, svež nov denar, vendar pa eh, moramo imeti na drugi strani strukture, ki bodo lahko ta denar uporabile, ne pa da bo izginil in poniknil kar nekje lahko eh, afriške partnerke spodbujamo v zameno za konkretni denar, da opravijo svoje delo in se borijo proti trgovcem z ljudmi in tihotapcem z ljudem. Veliko imamo tihotapcev, ki spravijo ljudi na sever in to počnejo neovirano ali ne bi mogli na afriške države pritisniti, da ustavijo tihotapce in bi pri tem si zaslužili večjo podporo z naše strani. Hvala lepa, Mihole, gospod Pancer je naslednji pristojen za države Magreb. Hvala lepa. In dober dan. Lepo, da vas imamo spet nazaj stvari sem želel vprašati. Prvič, kdaj bomo dobili resen načrt, ki bo tudi uporaben in koliko srečen sveta še potrebujemo, da bo ta načrt končno pripravljen in izvedljiv. Kaj bomo pa naredili v mestnem času? Mislim, da se zadeve še niso zaključile. Ko gre za vprašanje migracij tudi sam sem v zadnjih dneh eh, srečal pomembneže na tem področju. Kako je z konkretnim izvajanjem? Denarja ni dovolj, po drugi strani pa niti ne vemo, komu naj bi dajali denar in kako se bo upravljalo s tem denarjem. Vlada v Libanonu je v globoki krizi že kar nekaj časa. Naši stiki v Libanonu in Jordani kažejo, da je za sirske, za sirske begunce praktično ni nobene druge možnosti, kot da odide v Evropo, izgubili so eh, oziroma prodali so svoje hiše, svoje parcele. Gospod Stanemirov iz eh, Bulgarije, za minutko, prosim. Уважаеми колеги, Благодаря за. Драги колеги, hvala lepa tudi za predstavitev, gospod Vimon, da danes smo sicer že veliko slišali, zato ne bom vsega ponavljam. Kar je ključnega pomena za Bolgarijo, je podpora v odnosu do oziroma podpora Turčije pri obvladovanju migranskih eh, tokov. To je za nas ključnega pomena, saj imamo zunanjo mejo z Turčijo. Meja med Turčijo in Bolgarijo bi se lahko spremenila v migransko pot eh, v prihodnosti. Ali je kakšen jasen načrt podpore, v smislu logistične podpore in finančne podpore, za države, kot je Bolgarija. A so kakšne, kakšne jasni načrti za danje podporo pri spostavljanju registracijskih centrov, tako imenovanih hotspotov zunaj Evropske unije, namesto v Grčiji in Italiji. In še nekaj, Bulgarija že nekaj časa izpostavlja in sicer, da še nismo članica šengenskega območja. Pridružitev šengenskemu območju bo zahtevala še nekaj časa. Je pa za nas ključnega pomena, da dobimo dostop do šengenskega informacijskega sistema, ker nam bo omogočilo učinkovit nadzor nad našo mejo, ki je prav tako zunanja meja Evropske unije a se razpravljajo možnosti, da bi države na zunanjih meja Evropske unije, ki niso članice šengenskega sistema, dobile dostop do šengenskega informacijskega sistema. Dziękuję bardzo paru kolegów wracało do sprawy. Gospod Jurek, eh, hvala lepa. Zelo pomembno je vedeti, da še vedno nismo rešili zadev aprila na izrednem vrhu Evropskega sveta so, so bile sprejete tri odločitve v treh različnih smerih, kako se bomo spopadli z nezakonitim priseljevanjem. Finančno pomoč za države, ki so najbolj prizadete, potem priseljevanje oziroma prerasporeditev in boj proti nezakonitemu priseljevanju. Sofija je zdaj vstopila v tretjo operativno fazo. kar bi nam eh, moralo omogočiti, da se spopademo z izzivi. Vendar pa nismo eh, slišali ničesar o tem, kako se bo Turčija borila, borila proti nezakonitemu priseljevanju. Prisotnost tih otapcev v Turčiji pomeni, da lahko v kratkem pričakujemo odprtje nove begunske poti čez Črnomorje. Zato je moje vprašanje, kaj bomo naredili s tretjo faza operacije Sofija. A bomo naredili to, kar moramo narediti, zato da bomo zavarovali naše meje? Ali ne? To je pomembno sploh za članice Evropske unije. Dve vrsti priseljevanja imamo. Priseljevanje zaradi potrebe po varnosti in pa ekonomsko priseljevanje. Uh, In želim govoriti predvsem o drugem, eh, zato tudi, ker mi zmanjkuje časa. Velik problem med Afriko in Evropo je eh, ta velika neenakost. V Afriki nimajo upanja, eh, vlade niso odgovorne, veliko je korupcije, ni nobene alternative za prihodnost. Tukaj ne gre za problem materialne revščine, Eh, ki tudi obstaja, seveda, ampak eh, gre za pomankanje nekega obzorja, neke vizije za prihodnost. In ko prihajajo priseljenci iz Malija, Nigerije in Nigra, so morali plačati 3000 do 4000 evrov. To pomeni celotno premoženje njihove družine, ves nakit ali pa vsa zemlja družine in v teh krajih je to ogromno bogatstvo. Ta človek, pa eh, dobi potem upanje za celo družino ali pa celo za celo pleme, ko se poda na to pot v Evropo. Tukaj je ogromno denarja v igri in eh, ta človek ve, da s tem, ko tvega svoje življenje v puščavi, eh, v puščavi jih ne vidimo in tam jih umre na stotine, na tisoče jih je izkoriščenih, ženske so posiljene, tega pa mi ne vidimo. No, ko po tem trpljenju pridejo v Evropo, eh, ali bodo lahko ostali. Evropa mora poslati sporočilo, da se bo izognila vsem tem eh, smrtim. Eh, moramo jim sporočiti, naj sploh ne prihajajo, zato ker bodo potem tako in tako vrnjeni nazaj. To je težko reči, s težkim srcem to rečem. Eh, ampak mi jih vidimo samo, ko pridejo na naše plaže, tudi ko jih naplavi mrtve. Ampak eh, veliko smrti, ki se zgodijo že prej, pa ne vidimo in zato jih je treba upozoriti. Veliko je tudi ponarejanja eh, dokumentov. Mm, no, naprimer v Nigeriji si lahko kupijo dokumente celo na lastnih uradih v Afriki na mnogih krajih lahko kupite eh, prave ponarejene dokumente na uradnih organih. Pravi problem pa je, da določene države prejemajo ekonomsko pomoč Evropske unije. To je pomoč za eh, sodelovanje. Ampak ne želijo sprejeti nazaj svojih ljudi. Mi jih eh, pošiljamo nazaj kot ekonomske migrante. Eh, reči jim moramo, naj sploh ne prihajajo, da eh, ne bodo eh, tvegali svojega življenja, ampak te države jih na koncu zavrnejo. Države, ki prejmajo ekonomsko pomoč, morajo sprejeti nazaj svoje državljane. Kajti, če tega ne bomo dosegli, potem bomo aktivno prispevali k trpljenju in smrti teh ljudi. Merci, Hvala lepa, gospod predvsem hvala gospod Vilmo in hvala, da ste upozorili na to, da od odločitve v aprilu prihaja do uh, spremembe begunskih poti oziroma poti prisilencev, kar je pripeljalo tudi do tega, da se spreminja struktura državljanstva ljudi, ki prihajajo uh, k nam. Afriški priseljenci so afriški problem. 9 od 10 je beguncev iz Afrike prihaja iz eh, juga. In to moramo upoštevati. Poleg tega ste povedali, da bi morali sodelovati tiste države, ki imajo eh, enaka načela in ki sodelujejo z Evropsko unijo že dlje časa nekoliko sem skeptična glede države v eh, procesu iz rabata, kar zadeva proces iz eh, kartuma, pa sploh. Če omenim samo Sudan ali Eritrejo. Moje vprašanje je, kako se mislite boriti proti vzrokom in izvoru za migracije, ko so te vlade vendarle razlog za to, da ljudje bežijo iz uh, Sudana ali Eritreje, kjer padajo bombe. Kakšno sodelovanje uh, lahko spostavimo s temi režimi? Eh, kakšno politiko izsiljevanja lahko tukaj sooblikujemo, kako se bomo borili proti tihotapcem, če pa so same oblasti udeležene v te procese, gre za koruptne organe, brez neke prave državne strukture. Kako bomo pomagali ljudem, dva milijona evrov naj bi izprostili za Eritrejo. Smo poslišali, da naj bi skrbniški sklad bil del sklada za razvojno pomoč kar pomeni, da bo se več vlagalo v varovanje meja namesto v razvojno pomoč, kar ni prav. Morali bi omogočiti mobilnost in konkretne ukrepe. Kaj v tem smislu sploh pripravljate? Hvala. To je zahvordom, ker sem problem. Zelo kratek bom, eh, kot je rekel gospod Vimon, imamo tukaj velik problem. Hvala gospodu Vimon, da je prišel sem, eh, vedno je zelo dobrodošel. No, Želim povedati, da gre za strukturno vprašanje, ki je vedno prisotno. Eh, tukaj ne gre iskati rešitve na kratek rok. Eh, govorili ste, da bo prišlo do konkretnih ukrepov. Ali nam lahko omenite kakšen ta konkreten predlog? Kaj pričakujete od eh, tega vrha in kaj mislite, kako bodo hm, afriške države in druge države, odkudar prihajajo ti priseljenci, kako bodo te države sprejele te vaše konkretne ukrepe? Hvala.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 tega območja, ampak kar dobro branimo eh, zunanjo mejo. Dejali ste, da bo konferenca v Valeci prvi korak konkretnim korakom, a ne mislite, da že nekoliko zamujamo, če upoštevamo, kaj vse se dogaja v Severni Afriki, eh, če upoštevamo napredovanje islamske države, mogoče potrebujemo nek eh, koncept za delovanje, mogoče bi morali hitreje sprejemati odločitve in bi to bila prava pot, se, se ne moramo več sprenevedati, da problema ni. Thank you, thank you, Chairman, and thank you for your um, many questions. Gospod Vilmo. Hvala lepa za vsa postavljena vprašanja. Poskušal bom odgovoriti na čim več. Najprej naj ponovno poudarim, da vrh v valeti, da se ne bo ukvarjal z vprašanjem sirskih beguncev in Zahodno-Balkansko potjo ter vprašanje, ki ste jih mnogi omenjali. To je prepuščeno drugim forumom, naprimer Evropskemu svetu, ki se bo srečal po eh, konferenci. Eh, postavljeno je bilo vprašanje, zakaj Sirija, Saudska Arabija ne bodo tam in eh, to je bilo narejeno namenoma. To je vrh, ki se ukvarja z Afriko ne z Bližnjim vzhodom. In za problemi, s katerimi se srečujemo na Bližnjem vzhodu, ne da ti problemi ne bili, bili pomembni, vendar pa si zaslužijo posebno mesto in z njimi se moramo posebej ukvarjati. Zavedati se morate, da bo konferenca v Valeti o afriški emigraciji. In o tem bomo govorili. Kar pa zadeva vzpostavitev skrbniškega sklada, o tem je poprašal gospod Plenkovič. Sredstva bodo na, namenjena za komisijo in države članice, ki imajo pravico glasovanja. Poleg tega bomo imeli še afriške države, ki so opazovalke v različnih odborov. Mm, skrbniškega sklada, potem si bodo ogledali posamezne aktivnosti in se odločali, eh, kako jih financirati. Proces, ki se bo začel z valeto, daje nek okvir za to delovanje. Tukaj bomo dobili zamisli, kaj je mogoče storiti. Komisija, ki je sodelovala pri pripravah na konferenco v valeti, se zelo dobro zaveda tega problema in bo to upoštevala. Seveda pa moramo dovoliti, da se bodo eh, s tem ukvarjali pristojni organi v skrbniškem eh, skladu. ko bo splošen načrt prišel v specifične akcijske načrte, se bo s tem ukvarjal odbor eh, tega sklada in obuštevanje ustaličnih instrumentov. Seveda si moramo pogledati celotno eh, sliko. Tukaj imamo različne aktivnosti, ki se izvajo. 1,5 milijona, ki jih imamo v tem skladu. Poleg tega sredstev imamo še druge finančne vire ali v Evropskem skladu za razvojno pomoč ali v drugih skladih. Na vsak način gre za to, da je treba združiti vso razvojno pomoč, ki jo imamo na voljo in jo usmeriti v projekte, ki bodo upoštevali eh, vprašanje razvoja in migracij, kar zadeva humanitarno pomoč. Drži, kar ste povedali o Libanonu in na eh, begunskih eh, taboriščih v Jordaniji in kje drugje. To je dejstvo, ampak eh, kar zadeva valeto in vprašanje Afrike, imamo tudi velike begunske taborišča, naprimer v Keniji na meji za Somalijo je, je eden največjih. Tudi te je treba podpirati. Tudi v našem akcijskem načrtu smo si ogledali možnosti za izboljšanje podpore tem mm, taboriščem. Treba se usredotočiti bolj na zdravstvene storitve, izobraževanje, zagotavljanje varnosti eh, v eh, teh eh, centrih. Okrepiti moramo našo prisotnost in postati bolj učinkoviti. Vprašanje ali. samo več denarja predpisujemo. Ena milijarda prihaja iz razvojnega sklada. To je bil denar, ki ni bil še dodeljen. To mogoče ni svež denar, ampak zdaj bo ta denar pravilno uporabljen. Prej ni bil ustrezno uporabljen. Eden od razlogov za to, da države članice niso eh, tako pripravljene prispevati v ta skrbniški sklad je v tem, da denar v razvojnem skladu prihaja od držav članice in države članice imajo občutek, da od njih zahtevamo, da morajo dvakrat uplačevati v sklade. Ampak mislim, da nam bo na koncu uspelo, da jih pritegnemo in da se bomo počasi premaknili v pravo smer kar zadeva varne poti, zakonite in varne migracijske poti v Evropo. To je nekaj, s čemer se strinjamo. To na, bi moral biti naš eh, cilj. Prav tako bi moral izpostaviti eh, tudi sistem mm, preseljevanja, razseljevanja v eh, tranzitnih conah, kjer se bi odločali o pravici do azila kar bomo tudi poudarili v, v leti. Trenutno se ukvarjamo z potmi, kjer imamo velike premike nezakonitih emigrantov. Eh, Poskušali bomo delati na različnih eh, ravneh, najprej z informiranjem. glede tega, s čim se bodo soočali nekateri imigranti, če bodo vstopali v Evropsko unijo, ne da bi šli skozi zakonite kanali. Trenutno države članice še razmišljajo o možnosti predhodnega pregleda, nekega skrininga, preden ljudje vstopijo v Evropsko unijo tako da bi že naprej ugotovili, ali ima nekdo možnost eh, za vstop v Evropsko unijo ali ne. Mnogi od vas se postavljajo vprašanje v tej smeri, ampak mislim, da, da bi lahko govoril ure, kar pa vam ne bi bilo prav. Ampak dejstvo je, da je konkretna eh, stvar, ki jo lahko naredimo in porabimo evropski denar triangularno, to se pravi trikratno sodelovanje. Če imamo nekega migranta, ki prihaja iz države izvora, pride v državo, v kateri tranzitira in se potem ne more naprej pomakniti v Evropsko unijo, bi moral dobiti tam neko izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposobljenost, ki mu bo pomagala, da se potem vrne v svojo državo izvora in tam najde delo. To je nekaj, kjer bi rad, da Evropa bolje sodelovala, tako da bi ljudi odvrnila od nezakonitih eh, poti v Evropo. Gospa Desarnes, dali ste, da imamo dva izziva dolgoročno gledano in tukaj se popolnoma strinjam z vami. Evropa potrebuje dolgoročno strategijo za zakonito priseljevanje pri čemer pa moramo upoštevati, da je ena od težav, s katero se soočamo, to, kar ste tudi omenili. Tudi če so se mnoge drž afriške države zavezali za to, da bodo ponovno prevzele nezakonite priseljence iz njihovih držav, je tako, da se jim ni treba kaj posebej prizadevati. Ugotovili ste, da manjko so pripravljeni prevzeti nazaj svoje državljanje. Manj rade države izdaje vizume in eh, to vodi v nek začaran krok, ki ga bomo poskušali presekati kako želimo države pritegniti k aktivnemu sodelovanju. Želimo jasne zaveze, kar zadeva identifikacijo teh ljudi. Mnogi so uničili svoje dokumente, tako da jih ni moč več eh, identificirati. Tukaj bo treba državam pomagati. Pri vzpostavitvi registrov prebivalstva, v katerem bodo imeli že identificirane svoje državljane na ta način, se bo zmanjšal problem glede potnih listin. Poleg tega je treba zagotoviti Eh, tudi druge dokumente o izobrazbi, naprimer, kar bo omogočilo ljudem, da bodo lažje zapustili državo. Kot ste prav tako povedali, je tudi za Afriko pomembno, da za njo najdemo dobre rešitve, kar se zadeva migracijsko politiko. Nekateri eh, se želijo preseliti tudi v Nigerijo ali pa tudi v Mozambik, zato da bi bolje preživeli, moramo jim pomagati, da se bolje organizirajo. In na ta način bomo eh, lahko nekaj prispevali, kar so seveda dolgoročni ukrepi. Upam, da bomo v valeti zadeve spravili na pravo pot. Seveda pa smo še daleč eh, od tega, da bi bili na cilju. In kar zadeva balkansko pot in številne begunce, ki prihajajo po tej poti, to so ogromne številke, s katerimi se še nismo soočali. In ne gre za to, da bi šengali drugi sistemi bili neizvedljivi, da niso dobro usklajeni, ampak eh, za vsako državo, ki bi se soočala s takim volumnom, priseljencem bi bilo težavno. Zato se moramo zavedati velikost tega problema, zato da bomo ponovno prevzeli nadzor nad našimi mejami. Mm, to ni enako kot v Afriki, kot veste, se je libijska eh, pot. Uh, skrčila oziroma tam so je niže številke beguncev. Zdaj imamo ena proti sedem razmerje med tistimi, ki grejo čez Libijo in tistimi, ki grejo po balkanski poti. Ampak še vedno tok ni ustavljen, zato moramo na tem eh, delati. Drugače seveda kot na balkanski eh, poti. Na vsak način pa si moramo pogledati, kje so, kje so razlogi za to. Slišali smo tudi nekaj o človekovih pravicah. To imate popolnoma prav ko govorite o izboljšanju nadzora nad mejami, tukaj ne gre za ukrepitev policijskih sil ali kaj podobnega. Treba je pomagati tistim državam, ki imajo kapacitete, da se s tem soočijo. In če si pogledate tudi te kriminalne združbe, ki se ukvarja s tihotapstvom. Tukaj bi lahko naredili nekaj, če se trenutno ne počnemo, da izmenjujemo informacije in obveševanje informacije o tem. Pomagamo državam, da spostavijo potrebno zakonodajo za boj proti kriminalnim združbam, da jih eh, usposobimo z ustreznimi strukturami v njihovih eh, upravah. Seveda je tam eh, korupcija, ampak če ne bomo nekje začeli, potem ne bomo prišli nikamor in tega fenomena nikoli ne bomo odpravili. Še eno vprašanje smo slišali večkrat, eh, program Sofija in tretjo fazo Sofije. Zdaj moramo videti, ali lahko v Libiji vzpostavimo vladu narodne enotnosti, zaenkrat je situacija zmedena in mnogi partnerji v mednarodni skupnosti se trudijo tukaj nekaj doseči. In pri tem upamo, da bomo lahko nekaj naredili, če bo spostavljena vlada narodne enotnosti. Potem bi lahko napredovali pri operaciji Sofija, potem pa še pogojevanje. Pogojevanje je tukaj, ampak je opisano na način, da je lažje sprejeti za afriške države. Napisano več za več in manj za manj. Tukaj imamo neke eh, pripravljene pakete svežnje, s katerimi podpiramo ponovno integracijo povratnikov v državah izvora države. Izvora nam morajo pomagati pri njihovi identifikaciji če bi lahko tukaj napredovali, bi, bilo to, bi bila to najboljša pot naprej. Afrika nima upanja. Prav imate. Danes se mladi odločajo med eh, brezposelnostjo, pridružitvi radikalnim gibanj ali pa izselitev v druge države Afrike ali Afrike v Evropo. To je zelo težavna situacija, zato jim moramo dati nekaj upanja. Bil sem precej dolg eh, in sem bi počasi zaključil, ker mislim, da morate nadaljevati z naslednjimi točkami, sam pa moramo iti letalo. Hvala. Najlepša hvala, gospod veleposlanik, za te, to predstavitev. Želimo veliko uspeha pri izvedbi konference. To je pomemben eh, gradnik v celotni muziku. Ni pričakovati eh, odgovorov na begunce iz Sirije. To ni naloga te konference. Pa vendar upamo, da boste uspešni s to eh, konferenco, kajti ko se bo sonce spet dvignilo više na nebo in prišla pomlad, potem se lahko begunsko gibanje ukrepi še bolj, kot to doživljamo danes iz Sirije in Iraka. Hvala lepa. Wir kommen jetzt. Was ist denn heute Abend? Ja.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 Prehajamo na šesto točko dnevnega reda. Kratke povratne informacije o potovanjih. Sehe, das die, das daran. Vidim, da je interes za te točke nekaj, kar nas bo spodbudilo k veliki koncentraciji. Uh, Afid je bil prejšnji teden v New Yorku, kjer so potekali pogovori z generalnim sekretarjem in njegovim namestnikom, gospodom Elijasom, predsednikom generalne skupščine in še marsikom drugim, kot tudi z vodi predstavništev misij naših eh, držav članic, eh, pa tudi stalnih članic varnostnega sveta. Seveda smo pri teh eh, pogovorih, pri večini pogovorov govorili o položaju v Siriji in Iraku, ki ste igrali pomembno vlogo, pozitivno sem bil presenečen, da je generalni sekretar Dunajske pogovore obravnal bolj optimistično, kot uh, sem na nje gledal sam doslej. Menil je, da smo na poti, in celo dlje je šel, glede na naše vprašanja, da se 17 držav odločilo, da je islamska država največja prioriteta. Da je to že odločeno, čeprav še ni odločeno, na kak način naj bi obravnavali Asada. Ampak ravnanje z Asadom kot predpogoj za ukrepanje proti ISIS-u, glede tega je bilo jasno, da so se države dogovorile, kako naprej. In tukaj je vključena tudi naša analiza, ko smo dejali, da bo šlo samo, če bo do Rusija, Evropska unija in ZDA. približali svoje stališče, kar zadeva ta vprašanja, tako da bi lahko tudi v regiji vplivali tudi na Teheran, Rijad eh, in tudi Ankaro. Jasno namreč, eh, da se bo begunski tok eh, zmanjšal samo, če se bo tam končala vojna. Vse ostalo je iluzija. Vse ostalo je zdravljenje simptomov. In Združeni narodi so tukaj jasno povedali, da je potrebno multilateralno sodelovanje, kar eh, smo tudi pozdravili. Zato je treba ukrepiti tudi program razdeljevanja pomoči in hrane in tudi v skladu z cilji tisočletja in okoljskimi cilji. Eh, COP v Pari, konference COP v Parizu. Vse to je povezano med seboj. In ugotavljamo, da je tam tudi tako kot v Evropski uniji, pa pogosto, da države članice svojih nalog ne izpolnjujejo več. Kljub različnim načelnim stališčem ne vlagajo dovolj sredstev, to se pravi, cilji so vedno višji, denarja pa je vedno manj. Mislim, da je to zelo kratko. ročno okrepanje države članice se bodo s tem še bolj spravile v težave, kot eh, so že. Se ni tako, da ne bi imeli možnosti. Dejstvo je, da imamo problem z begunci, da bi zdaj, uh, zdaj so ideje, da bi eh, stroške z begunci pokrivali z sredstvi, ki so bila namenjena za pomoč. In če bomo to naredili, bo število beguncev še večje. To ni dobra rešitev, mislim, da ni dobro premišljena. In tudi v tej zvezi moramo pogledati tudi malce z druge strani, ne samo z nacionalne strani. Če si pogledam situacijo v Nemčiji ali pa kakšni drugi državi članici Evropske unije in potem veleposlanik Kenije pove, koliko milijonov beguncev imajo v Keniji. Potem sem pri oceni tega, da je Nemčija pred zlomom nekoliko previdnejši, če sem nekoliko ironičen. V Evropi trenutno vodimo razpravo, ki v svetovnem mirilu vodi do tega, da se v Aziji in Afriki sprašujejo, o čem pa govorimo. Kar seveda ne izboljšuje zadev. In to, da imamo radikalne populistične stranke, je še manj. In mislim, da je to treba enkrat izpostaviti in tudi mi politiko, ne samo mi politiki, ampak to mora biti vprašanje, ki je treba predstaviti tudi našim uh, državljanom, tako ne bodo imeli populistične stranke dobene šanse oziroma možnosti. Potem imamo, je bilo tukaj vprašanje spremembe sistema, to je nedokončana zgodba. Zagotovili smo, da bi imeli države več možnosti sodelovanja pri, te, pri odločanju, kdo bo generalni sekretar naslednje leto. Bliže, kot pridemo ča, stalnim članicam varnostnega sveta, manjša transparentnost. In če naj bi to bi vzhodni evropejci in potem še ženska. potem evropske eh, članice varnostnega sveta pravijo, da ima prednost eh, seveda kakovost, potem spol, ženska in potem regija in potem mi ni treba trikrat razmisliti, da bomo ugotovili, da bo pet tisti, ki se ki bo odločalo, izbralo tako, kot se jim bo zelo prav. To so pač. Eh, znana dejstva. Mogoče bomo tudi iz Moskve dobili zunanjo ministrico in bomo imeli malo večje možnosti. No, kakorkoli že razprave, ki jih je vodimo, praktično nimajo neke trdne osnove. Tudi razširitev varnostnega sveta z večjimi stalnimi članicami je razprava, ki se vedno znova ponavlja in ima že rutinski potek. Eh, generalne skupščine, ampak eh, tudi tukaj ne vidim nobene spremembe v naslednjem letu. To bi bila moja skromna ocena. No in če zgodbica, nekot smo imeli v Nemčiji zveznega kanclerja Kola, ki je vedno rekel, lepo, da prihajajo predlogi, da naj bi postali stalna članica varnostnega odbora, ampak tega pravzaprav nočem, ker je to samo drago. In to tudi ni tako lepa vloga. Kakorkoli se nič ne dogaja, Evropa se blokira sama, tako kot pri finančnih institucijah. Evropska unija tam ne deluje kot enota. Evropska unija je razdeljena v različne skupine. Pri finančnih institucijah eh, smo z dokumentom Junckerja našli nek nov pristop, zato da bi imeli neko enotno eh, zastopanost Evropske unije. Tako bi imeli večjo moč. Skupaj smo pri Svetovni banki, na primer in tam so tudi največji donator in zato, samo zato, ker smo združeni. Lahko je bilo tako tudi na drugih področjih. Če eh, bi prišel predlog, eh, da bi postala Evropska unija, Eh, kot taka članica, potem se bo spet sprožila razprava o razlikah. Imamo pa zelo dobro sodelovanje med različnimi eh, grupacijami. In mislim, da tukaj opravljamo koordinacijsko ulogo. Več kot tisoč eh, koordinacijskih srečanj z državami članicami Združenih narodov je bilo izvedenih in stalno se usklajujejo resolucije, tako da 85-90 odstotkov eh, zadev že enotno izglasujemo. To je dober razvoj, tistih 10 odstotkov, <laughs> kjer to te, ni tako, eh, je pa najpomembnejši, žal gre za najpomembnejše zadeve, ampak razvoj je vsekakor pozitiven. S tem bi zaključil, imate še kaj za dodati. Gos kolega Freund bo nekaj povedal. Thank you, uh, very much, uh, Mr. Hvala, gospod predsednik. To priložnost bi rad izkoristil za to, da se najprej zahvalim vsemu osebju, ki je pripravilo to srečanje. Sam menim, da je bilo srečanje zelo uspešno. In ko sem rekel osebje, eh, mislim tako tiste, ki so tukaj v Bruslu, kot tiste, ki so šli z nami. In če mi dovolite, se bom zdaj osredotočil na to, kar nam je sporočil generalni sekretar. Gospod Brok je že omenil nekaj tem in eh, Sam se bom navezal na tiste zapiske, ki sem jih eh, tam naredil. Mogoče bom podal nekaj več podrobnosti kot eh, gospod Brok. Naprimer, sam sem bil presenečen, ko sem slišal, da je gospod Bankimun naznanil, torej da bo v dveh tednih, eh, to je bilo prejšnji torek, oziroma od naslednjega torka čez dva tedna bo prišlo do akcijskega načrta za Sirijo. To bo zelo pomemben korak in mogoče je bil to razlog, eh, zakaj je bil gospod Ban Ki-moon eh, malo bolj optimističen, kot smo mi pričakovali. Rekel je tudi nekaj, kar bi si morali vzeti k srcu in sicer, da simpatizira eh, in zdaj ga citiram da simpatizira z Evropo in z evropskimi narodi ter jih eh, hvali eh, v zvezi s tem, kako so se odzvale na migransko krizo. Pomembno je bilo eh, slišati to pohvalo za Evropo in za Evropski parlament. Rekel je, da bi Evropski parlament moral govoriti bolj glasno nekaj eh, takih priložnosti je že bilo, ko smo se mi eh, oglasili in jasno povedali svoje mnenje, ampak očitno to ni prišlo na drugo stran Atlantika. Še ena stvar, ki je bila po mojem mnenju zelo pomembna, pa je bila njegova ocena srečanja o Siriji eh, na Dunaju nekaj dni prej. Rekel je, da niso veliko razpravljali o prihodnosti Asada. Rekel je, da bi bilo neprimerno in nepravično, če bi se celoten postopek eh, zaustavil zaradi enega človeka. Ta dialog bomo spet eh, eh, povzeli, je rekel, in potem bomo videli, kaj se bo zgodilo s predsednikom Asadom. Takrat na Dunaju pa niso imeli časa, da bi razpravljali o tem in meni se je zdel to zanimiv pristop. Mislim, da bi se mednarodna skupnost eh, morala tako ukvarjati z, oziroma ne ukvarjati s predsednikom eh, Sirije. Glede Dajša in ISISA pa je gospod Bankimon rekel, eh, da so bili v preteklosti teroristi, ne pa tako uh, radikalni kot ISIS. V preteklosti so obstajali taki teroristi. ISIS pa je zdaj organiziran kot država in to je zdaj zelo nevarno. Uh, gospod eh, Ban Ki-moon je rekel, da je bilo spodbudno, da je vseh 19 eh, držav, vse države, ki so sodelovali na Dunaju, so rekle, da je ISIS treba premagati. To pa je uh, bolj ali manj vse, kar sem želel povedati mislim, da je bilo uh, zanimivo predvsem srečanje z generalnim sekretarjem, približno pol ure oziroma malo več je preživel z nami. Imeli smo priložnost slišati, kako sam gleda na uh, ključne teme, naprimer na temo beguncev uh, in na konflikte. Uh, vse uh, teme skupaj, podnebne spremembe, uh, In eh, najbolj pereča vprašanja pri vseh teh stvarih eh, se je najpomembnejše lotiti izvornih vzrokov, zakaj je do tega sploh prišlo, eh, tako v primeru Sirije kot podnebnih sprememb in beguncev. In to je bilo tisto najpomembnejše, kar smo slišali od generalnega sekretarja. Hvala. I, I like the... Gospod Bašir, tudi sam se želim zahvaliti vsemu osebju tukaj v Bruslju in vsem tistim, ki so šli z nami v New York. Delegacija v New York prejšnji teden je bila zelo pomembna in po mojem mnenju tudi zelo uspešna. Pokazala je na pomen tesnega sodelovanja med Evropskim parlamentom in eh, Združenimi narodi, predvsem, ko gre za ukvarjanje s temami, ki skrbijo nas vse. In to so teme enakosti spolov, miru, varnosti, beguncev in razvojne pomoči. Moja skupina pa se zauzema tudi za reformo Združenih narodov. Na ta način bi organizacija postala bolj transparentna in učinkovita in bi se lažje soočala z izzivi, s katerimi se sooča eh, svet v tem trenutku. In zato bo leta 2016 izvoljen. Uh, generalni sekretar, nov generalni sekretar, to pa mora biti oseba eh, z največ kvalifikacijami. Mislim, da bi več pozornosti morali nameniti zamrznenim konfliktom. To so nerešeni konflikti in so tudi vzrok za uh, številne zamere in sovraštva. Uh, Pogosto jih spregledamo zaradi drugih bolj vročih eh, konfliktov in Evropski parlament mora razmisliti o tem, kako bi lahko Evropska unija prispevala k reformi Združenih narodov, ne da bi s tem spodkopala eh, pristojnosti posameznih držav članic. Skupna eh, varnostna in zunanja politika deluje samo takrat, ko obstaja soglasje in veliko priložnosti oziroma veliko Eh, dogodkov je že bilo takih, da to ni bilo mogoče. Mislim, da mora suveren narod eh, spregovoriti takrat, ko je to v njegovem interesu. In zato bi se sam, se sam ne strinjam s eh, enotnim sedežem za Evropsko unijo v varnostnem svetu. To nas pravzaprav odvrača od pomembnejših vprašanj. Pomembno je, da Evropska unija sodeluje z drugimi akteri eh, za zagotavljanje svetovnega miru in varnosti. Hvala. Gospod Nart, no, ena stvar me pri vsem skupaj zelo skrbi. Eh, sam prihajam iz Kurdistana, iz eh, frontne linije in pa tudi na severu Bagdada sem bil. In to, kar sem slišal eh, iz ust odgovornih vojaških voditeljev v Iraku in Kurdistanu, je naslednje mednarodna skupnost ne opravlja svojega dela. In, eh, od mednarodne koalicije sem slišal nekaj, eh, kar me je eh, zelo presenetilo. Pet let naj bi trajalo, eh, da bo premagana ISIS. In, eh, če so v treh dneh lahko eh, odstavili in eh, uničili Sadama Huseina, zakaj potrebujejo pet let za ISIS? In Turčija pa omogoča dobavo orožja za ISIS zaradi svojih odprtih meja. Zakaj eh, ni eh, bil ISIS že bombardiran ob Tigrisu, na primer? Ali se res eh, borimo proti ISISu ali samo izkoriščamo kaos, ki ga je sprožila ISIS? To se sprašujemo. In nespremljivo je, da v Združenih narodih govorijo o boju proti ISIS-u. E, imamo pa na drugi strani koalicijo e, celotnega sveta in to je res e, čudno in politično nespremljivo. To je žalitev za inteligenco. V Združenih narodih gre samo za retoriko. Realnost na terenu pa kaže to, da ni pravega boja proti ISIS-u petletna perspektiva, to, to mora biti šala. Hvala. No, še nekaj želim povedati. Ko imamo mednarodno koalicijo, ki jo sestavljajo eh, najmogočnejše države, ne more sprejeti odločitve, da se bombardira ISIS in da. Eh, zagotavlja celo logistično pomoč za, za eh, prodajo orožja in tako naprej. To je nespremljivo. Ta koalicija je rekla, da potrebuje pet let, da bo uh, uh, premagala ISIS. To je prava žalitev za inteligenco. Politiki in uh, vojaki, ki se borijo uh, proti ISIS-u v Kurdistanu in v Iraku, vsi to pravijo. In to se meni zdi grozljivo. Hvala lepa. Če sem prav razumel, ne bo vojaškega napada eh, na IZIS, dokler ne bo eh, političnega dogovora v regiji. Ampak tega nimamo. Štiri države se eh, vojaško udejstvujejo, druge pa ne. Francija in ZDA ukrepajo proti ISIS-u potem Rusija eh, delno proti eh, zmernim upornikom in eh, Ankara proti Kurdom. In to, nič nam ne bo pomagalo, če uh, nam ne bo uspelo um, um, vključiti tudi lokalnih partnerjev. Teheran in uh, Saudi Arabija sta tu zelo pomembna. Če ne bomo vključili vseh, uh, bomo imeli um, uh, nadomestno vojno v regiji. To bo sledilo. Evropa, Rusija in ZDA bi se morali zediniti na prioritete. In potem bi morale um, eh, partnerjem tam uh, razložiti, kaj uh, bi lahko skupaj zagotovili, kako bi lahko postavili skupne prioritete. In pogovori na Dunaju so zelo pomembni, odločilnega pomena. Toliko to sam razumem. Hvala lepa. Sedaj pa predajam besedo gospodu Plenkoviču, ki bo predstavil dve poročili. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Which... Uh, o dveh dogodkih bom spregovoril, e, ki sta vplivala na to, da je Ukrajina visoko na listi političnih prioritet Evropske unije in Evropskega parlamenta. Sam sem bil e, v Ukrajini, vodil sem delegacijo sedmih e, članov Evropskega parlamenta. Tonino Picula je tudi eh, z nami danes tukaj. Bil je eden od eh, eh, sodelujočih. Šli smo v Ukrajino pred volitvami, ki so potekale 25. oktobra, 18 mesecev po predsedniških volitvah. Imeli smo tudi parlamentarne volitve in sodelovali smo v širši mednarodni. Eh, misiji za opazovanje volitev, ki jo je uh, vodil, um, vodila organizacija OVSE. Tam so bili predstavniki iz organizacije OVSE in pa iz Sveta Evrope. Tam so bili tudi člani parlamentarne skupščine Sveta Evrope, pa tudi člani odbora regij Evropske unije. To je bilo šele tretjič, ko eh, je delegacija Evropskega parlamenta spremljala eh, lokalne volitve. Prej je šlo za volitve na Kosovu in v Gruziji. No, naš glavni zaključek pa je bil naslednji. Te volitve so potekale eh, večinoma v skladu z mednarodnimi standardi organizacije OVSE, EU in Sveta Evrope. Volilna udeležba je bila okrog 46,5 odstotkov. V treh krajih volitve niso potekale tako, kot je bilo predvideno v Mariupolu. Približno 400 tisoč ljudi tam živi. V Krasnarminsku tudi ni bilo. Eh, volitev, to spada v Donetsk oblast in tam bodo volitve ponovljene. Pa v ista vote, prav tako, eh, to spada pa v pod nadzor Luhanska. No, volitve so potekale eh, v novem zakonodajnem okviru, ki ga je Ukrajina sprejela julija. Tri volilne sisteme so imeli. Prvi je bil prvi, ki prečka prag, je izvoljen, potem šlo je za volitve županov v mestih, na, ki imajo nad 90 tisoč prebivalcev eh, in tam bo potekal drugi krog med najboljšima dvema. Tretji sistem pa je sistem odprtih seznamov eh, s proporcionalnim eh, glasovanjem, s proporcionalnim štetjem glasov. In Eh, to je bila posledica tudi tega, da niso bili objavljeni eh, vsi eh, rezultati. 15. novembra bodo potekali drugi krogi tam, kjer je bilo to potrebno in potem bomo imeli spet vse izvoljene predstavnike. 5 milijonov ljudi pa se ni moglo udeležiti volitev, eh, predvsem na okupiranih območjih eh, Donetska in Luganska. Tudi na Krimu volitve niso potekale. Eh, notranje razseljene osebe bodo lahko volile, ko bodo vzpostavljeni primerni pogoji, ko bodo ti ljudje registrirani in to na krajih, kjer ti ljudje zdaj živijo. Ukrajincem moramo pomagati, da bodo lahko organizirali lokalne volitve tudi na uh, začasno zasedenih območjih, kjer bodo pogoji za to ustrezni. Eh, na določenih krajih pa tudi iz varnostnih razlogov volitve niso mogle potekati. No, uh, volitve so potekale v kompleksnem okolju. Še posebej je na to vplivala razprava o spremembi ustave. Uh, razprava je bila, oziroma razprava o spremembi ustave je potekala in to je bilo sprejeto v prvi obravnavi. Imamo tudi 300 poslancev v vrhovni radi. Eh, te volitve so pokazale tudi na priljubljenost strank na nacionalni ravni in pa eh, na stabilnost trenutne koalicijske vlade. Mm, kaj je še pomembno za evropskega vidika? Eh, to, da eh, mm, trden položaj proevropskih strank eh, ostaja soliden še naprej. Uporabili smo eh, okvir našega odbora za parlamentarno sodelovanje. Imamo tudi okvir, ki nam omogoča razmišljati o tem, kako izboljšati okvir za naslednje volitve. No, To je bila naša prva misija, eh, misija za udeležbo oziroma opazovanje teh lokalnih eh, volitev. Potem pa smo imeli še srečanje eh, tega medparlamentarnega odbora. V Kijevu smo se srečali z gospodom Grojsmanom, ki vodi vrhovno rado, ampak tudi s Petom Koksom, ki skrbi za uh, okrepitev institucij in eh, vodi skupino za eh, podporo demokracije, nudil nam je tehnično pomoč, eh, pomaga tudi vrhovni radi, ne samo pri evropskih temah, ampak tudi pri drugih vidikih. Srečali smo se z gospodom Porošenkom in Jacenjukom, imeli smo tudi izmenjave z našimi parlamentarnimi kolegi dvakrat po pol dneva in pa tiskovno konferenco v vrhovni radi. Srečali smo se tudi z vodjo Agencije za boj proti korupciji in pa s predstavniki evropskih eh, misij. Eh, prinesli smo tudi nekaj humanitarne pomoči, ki smo jo zbrali tukaj v Evropskem parlamentu. Eh, na pobudo Petra Zaustrevičiusa je bila zbrana ta pomoč, gospoda pa zdaj žal ni z nami. No, Federica Mogherini je eh, v Kijevu in govori z različnimi predstavniki Ukrajine. Najpomembnejši eh, dogodek naj bi se zgodil jutri, ko eh, bodo sprejeti glavni vidiki akcijskega načrta za vizumsko liberalizacijo. Upamo, da bo pri tem glasovanju zagotovljena večina za ta program liberalizacije vizumov. Potem bo lahko tudi komisija opravila svoje delo na tem področju in Evropski parlament jo pri tem zelo podpira. V Kijevu res upamo, da bodo izpolnjeni pogoji za to. 7. decembra bo uh, potekal tudi uh, pridružitveni svet. Gospod Han bo tudi šel v Kijev. Uh, in potem bomo pripravili načrt eh, aktivnosti za leto 2016 eh, za Ukrajino. Zahvaljujem se kolegom, ki so se udeležili obeh misij, eh, gospodu Tumbinskemu za pomoč, se tudi zahvaljujem in vsem kolegom iz Evropskega parlamenta. Hvala tudi za politično podporo za ukrajinski dosje ki jo je nudil naš eh, predsednik gospod Brok. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Složi... Hvala gospod eh, predsednik. Strinjam se z oceno gospoda Plenkoviča. Ob tej priložnosti bi samo omenil nekaj elementov, katerih pomena ne moremo predvideti. Lokalne volitve v Ukrajini so potekale v zelo kompleksnih razmerah v državi, ki ne nadzoruje celotnega svojega ozemlja, kar seveda pomeni tudi težave, s katerimi so se soočali. Ampak te volitve bi morale nekako zakrošiti delovanje institucij predsednika vlade Janukoviča po parlamentarnih in predsedniških volitvah sploš, eh, nasplošno počutje so oblivali dogodki in eh, nov volilni sistem, proporcionalni sistem z odprtimi seznami. Ni bilo predvideno tudi glasovanje notranje razseljenih oseb, eh, to je več kot milijon in pol ljudi posebnost eh, lokalne volitve so visoki stroški, kot tudi pomanjkanje nadzora, rabo, ki nikakor ni omejena. Mediji so kandidatom omogočali uporabo samo pod komercialnimi pogoji, brez nudenja brezplačnega medijskega eh, prostora stranke s 132 tisoč kandidati so imeli enakopravne pogoje za konkuriranje v volilnem boju. Šlo je tudi za nekatere, ki so se prvič potegovali za mesta v lokalnih vladah. Tu pa se je seveda postavilo tudi vprašanje, Eh, nakupa eh, glasov nezreznega ravnanja kandidatov in tudi eh, kot smo že slišali, na dan volitev preklic volilnega izida zaradi dvomov v ustreznost izpeljanega postopka. Vsekakor pa so volitve pripravljene pripomogle k nadaljni demokratski konsolidaciji države. Hvala lepa. Hvala lepa. Äh, Rad bi se zahvalil hrvaškim kolegom in članom ekipe za poročilo. Sam sem prejšnji teden preživel tri dni v Ukrajini in rad bi povedal, da sem se srečal z zelo eh, zavezanimi ljudmi eh, z različnih na različnih ministrstvih, eh, tudi s štirimi podpredsedniki, ki so me prosili za pomoč. Rekli so, da pri podpori ne potrebujejo samo osredotočanja na zelo pomembne teme, kot je naprimer vladavina prava. sami menijo, da je pomembno napredek dosegati tudi na eh, različnih, eh, torej v različnih sektorjih. Sektorski pristop je torej po njihovem mnenju potreben. In eh, eno leto je zdaj že od sprememb. Moje sporočilo je bilo enotnost in kontinuiteta povsod na vseh področjih. Po tem letu pa se mi zdi dobro, da bi da bi mi kot Evropska unija naredili nek pregled in eh, da bi povedali, kje smo bili dobri, kje so se pojavile šibkosti in eh, na katera področja bi se morali še bolj osredotočiti. Ukrajina je še vedno v zahtevnem položaju. Eh, sam pa sem optimističen, kajti to izhaja iz vsega, kar sem videl na terenu, iz dela ljudi in mislim, da bi morali eh, mi temu delu posvečati pozornost še naprej. Ja, dank u wel. Uh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, Andrej, za uh, tvoj profesionalni način, kako si vodil našo delegacijo. Sam tudi sam sem se vrnil domov šele v nedeljo in spoštovani kolegi, povem vam, da če se sprehodite po kijevskih ulicah, nekoliko odmaknenih od centra, potem boste videli eh, veliko eh, revščine kajti gospodarska kriza je eh, zelo prizadela številne Ukrajince. Reforme potrebujejo svoj čas. Ampak številni ljudje nimajo več časa. Reforme bi morale potekati hitreje. Biti bi morale tudi bolj daljnosežnje. In če bi bila politična koalicija stabilna, bi bilo to morda tudi možno. Zaostajajo na številnih področjih, naprimer na področju boja proti. Uh, uh, korupciji, tudi pravosodni eh, organi ne delujejo najbolje. Ampak kaj dobro deluje? Reforma policije, na primer, to poteka zelo v redu. Eh, ZDA in Kanada eh, podpirajo te reforme in prišlo je do vidnega napredka. Zelo vidna je razlika od prejšnje policije, ko je vladal še ruski duh na področju energije so tudi dosegli napredek. Um, boj proti korupciji se dobro odraža tudi na ceno. Potem uh, je sedaj manj predpisov uh, na področju kmetijstva, tudi so dosegli nižjo korupcijo, sedaj imajo tudi številna majhna in srednjo velika podjetja, ampak še vedno potrebujejo sistemske spremembe. Kajti še vedno prihaja do zlorabe trga. Potrebno bi bilo izboljšati trge, potrebujejo bolj konkurenčno gospodarstvo, ki je bolj tržno usmerjeno, kjer bi imeli tudi višjo raven plač. Pogosto dodajo plin, pa potem znova zavrejo. In sedaj imamo dva zakona, eh, z, eh, z, ki se ukvarjata z liberalizacijo viz. Eh, ena stvar je na programu v četrtek, potem je tu še akcijski načrt za boj proti korupciji. Civilna družba je tu zelo angažirana, bomo videli, kako bo to potekalo. Civilna družba je še vedno zelo pomembna in zelo potrebna zato, da eh, bi eh, politiki stopili na pravo pot. Hvala. No, eh, vtis imam, da Ukrajina ni v situaciji Luksemburga ali Danske. To je država, ki je delno okupirana in v vojni. Uh, In logično bi bilo, da bi se prebivalstvo čutilo povezano s svojimi predstavniki, eh, z domnevnimi predstavniki. Eh, to pa zato, ker so bili izvoljeni v demokratični situaciji, kot jo poznamo. Eh, imamo tudi tam oligarhe, ki upravljajo stvarmi. No, če gledamo na sodelovanje ljudi v državi, ki je v vojni, potem vidimo, da 46 eh, odstotkov samo je šlo na volitve, polovici države pa očitno ni mar, kaj se dogaja z njimi. In eh, vidimo tudi, da se zmanjšuje eh, interes države. V Galiciji, torej v zahodnem delu države in na severu se je glasovalo bolj množično, na vzhodu pa ne. In ne vem, kaj v tem primeru je demokratično sodelovanje. Če mislimo, da eh, v Ukrajini obstaja demokracija, eh, potem ob takih stopnah udeležbe ne vem, eh, kaj imamo tukaj v mislih. Uh, hvala lepa, kolegi, hvala lepa, gospod Picola, hvala lepa, gospod Peterle, hvala lepa tudi vsem drugim. Imel bi dve sklepni pripombi. Naše uh, medparlamentarno delo bi morali oblikovati na bolj formalen način, uh, tako da bi kolegi države članice, služba za znanje zadeve uh, bili seznanjeni z delom um, odbora, da bi vedeli, kaj se dogaja in najboljša priložnost je uh, vrh sedmega. Druga pripomba pa se nanaša bolj na delikaten politični položaj. Ne vem, ali se zavedate, da po spremembah zakonodaje o referendumu na nizozemskem je bila dana pobuda v državi, da bi organizirali referendum o ratifikaciji pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in Evropsko unijo. To je čudna pobuda. Kolikor sem obveščen, eh, cilj ni, da bi bolj zapletli življenje Ukrajincem, ampak da bi zapletli življenje proevropskim silam na nizozemskem. Številni eh, v Evropski uniji so delali na eh, tem predržitvenem sporazumu in eh, želimo, da bo zaživel. Pogovarjal sem se s kolegi v Kijevu in sedaj bi vam rad sporočil pripravljenost, da se koordiniramo eh, in udeležimo razprav na nizozemskem. 4. aprila 2016 naj bi bil ta referendum na nizozemskem. Mislim, da imamo vsi politiki uh, politično-moralno uh, zavezo, da uh, pomagamo procesu ratifikacije uh, in želimo, da se ta sporozum ratificira pravočasno, kajti uh, leta 2014 aprila smo uh, podpisali ta sporozum. Zahvaljujem se vsem kolegom in uh, mislim si, da bi lahko, naprimer, kolega Mark uh, pripomogel k eh, tej zadevi, kajti on govori nizozemsko in spremlja zadeve na nizozemskem. Hvala lepa. Olada se je odločila, da se ne bo upletla v to javno razpravo in to se mi zdi sploh sramotno. Če nekaj podpišeš, potem bi moral to tudi zagovarjati. Pozabil sem eno točko ko sem poročal o Združenih narodih. Lahko razpravljate o tem političnih skupinah, lahko date pobudo za to, da bi naslednje leto izdelali priporočila za svet v zvezi z Generalno skupščino Združenih narodov. Mislim, da bi morali uporabljati to metodo upletanja. upletanja. Ampak to pobudo morajo podati politične skupine in morda bi bilo v redu, če bi o tem razpravljali v političnih skupinah, potem pa bi izdelali tak predlog. Potem pa bi o tem govorili v razširjenem biroju. Hvala lepa, sestanek je zaključen.